Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Začeli bomo z naslednjim delom sestanka o fiskalni konsolidaciji in strukturnih reformah, trenutno stanje in najboljše prakse pri izvajanju fiskalnega pakta. Z velikim veseljem vas nagovarjam in sem vesel, da ste našli čas, da ste prišli k nam na to konferenco, ki jo organizira Latvijski parlament skupaj z Evropskim parlamentom. Razpravljali bomo o dejanskih pomembnih problemih pri evropskem gospodarskem upravljanju in predvsem bo govora o fiskalni konsolidaciji in strukturnih reformah. Z velikim veseljem Pozdravljam tudi naše govorce Janisa Rejsa, finančnega ministra iz Latvije. Potem pa bo še nekdo nadomeščal gospoda Dijsselbluma, ki ima žal druge opravke. No, nadomeščal ga bo Dominik Hengen, ki je poslanec irskega parlamenta, pa tudi predsedujoči odbor za evropske zadeve na irskem parlamentu. Z nami pa je še gospod Oli Ren, podpredsednik Evropskega parlamenta, ki pa je, upam, da že na poti. eden za drugim si bomo predsedovanje danes eh, delili, si bom delil z gospodom Galterjem. Sam bom podal nekaj vodnih pripomb, potem pa bo prevzel gospod Galterji v drugem delu tega zasedanja. Včasih smo tako navajeni na politične fraze, ki jih kar naprej ponavljamo, da jih včasih niti več ne razumemo. Naprimer, vrčevanje, strukturne reforme, konkurenčnost, konsolidacija in tako dalje. Želel pa bi začeti s čisto enostavnim razmislekom. Lahko bi rekli, da sta fiskalna konsolidacija in konsolidacija strukturne reforme, podobni načrtovanju družinskega proračuna. Če si želite privoščiti izjemne počitnice ali pa dobro penzijo, potem je treba vrčevati že vnaprej, poiskati boljše plačano službo ali pa se izogibati posojilom po visokih obrestih. Dobro je imeti tudi zavarovanje in nekaj privrčevati za te deževne dni. Dolgoročno je podobno tudi za države članice smiselno, da premislijo o tem, kako učinkovito je njihovo javno črpanje sredstev in kako lahko od sektorjev dobijo kar čim več dohodkov. V zadnjih letih je prišlo do fiskalnih in strukturnih reform v Grčiji, ki so dokazale, da je delo včasih težko, vendar to vodi v trajne rezultate. Trajnost pa je seveda občutljiv fenomen. Pri političnem odločanju pa bi želel dejati, da verjamem v tiste odločitve, ki vodijo v trajnost. Fiskalna konsolidacija in strukturne reforme so nekaj, kar je treba izvajati, če želimo doseči konkurenčnost za Evropsko unijo, za podjetja na globalni ravni obene moramo te ukrepe pospremiti tudi z ciljno usmerjenimi pametnimi političnimi mehanizmi za spodbojanje naložbe in gospodarske rasti, tako da se lahko soočimo tudi z težavami tistih, ki si najbolj zaslužijo pomoč in jo najbolj potrebujejo. Danes se bomo pogovarjali ravno o teh vprašanjih. Pripričan sem, da se lahko države članice Evropske unije še vedno lahko veliko naučijo ena od druge seveda je najbolj praktično prisluhniti nekomu, ki ima zelo podobno situacijo, ki izhaja iz podobne družine, tako rekoč. Upam, da bo ta razprava dobra, da nam bo dala nekaj dodatnih zamisli, tudi kot izhodišča za nadaljno razpravo. Upam, da bodo vse države članice uspevale v prihodnosti. No, zdaj sem resnično vesel, da je z nami gospod Oli Ren. predstavil sem ga že v njegovi odsotnosti, no zdaj je zbrana cela druščina tukaj za govorniškim modrom. Zdaj pa lahko začnemo z glavnimi predstavitvami. Veselje mi je, da lahko predam besedo ministru za finance Republike Latvije, gospodu Jansu Reirsu. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik, gospod Harin, spoštovani poslanci in poslanke. Latvija je prevzela predsedovanje na svetu Evropske unije v zelo težavnem obdobju. Evropska unija trpi zaradi nizke stopne inflacije, slabe gospodarske inflacije, rasti. Stopnja inflacije je namreč tudi veliko pod stopnjo, kot jo je predvidela ECB in tako ne bi bilo tudi v prihodnosti. Tudi stopnja brezposobnosti je zelo visoka. V številnih državah članicah so te ravni že neozdržne. Evropska komisija pa tudi nekatere druge institucije ter mednarodne organizacije pravijo, da so izglede za gospodarsko rast v Evropski uniji v naslednjih nek nekaj letih predvsej slabi neravnovese in počasna gospodarska rast je nekaj, čemu smo priča že od leta 2008 in z današnjega gledišča smo že v nevarni situaciji. To dolgo obdobje krize lahko vodi v nepovratne učinke za gospodarsko in družbeno politiko Evropske unije. S tem bi okrnili potencial za nadaljno rast Evrope. Tudi konkurenčnost Evropske unije na globalnem trgu bo zaradi tega trpela. Slaba gospodarska zmogljivost bi dolgoročno lahko škodila tudi politični stabilnosti in bi lahko ogrozila tudi skupno vizijo močne Evrope. Kljub tem negativnim okoliščinam se institucije prizadevajo izboljšati situacijo v Evropski uniji. Zato so oblikovali nekaj pomembnih predlogov, s katerimi naj bi se izognili gospodarski stagnaciji. Mm če verjamemo v Evropo kot politično in gospodarsko močno regijo in aktere na globalnem odru, potem potrebujemo tudi nujne ukrepe. Če želimo obnoviti gospodarsko rast v Evropski uniji, moramo slediti dvem linijam političnih ukrepov. Gospodarska rast in fiskalna konsolidacija in nadaljne strukturne reforme. Obstajajo številne mnenja glede tega, kako ustrezna je vrčevalna politika in kako ustrezne so strukturne reforme, ko gre za soočanje z trenutno situacijo v Evropski uniji, tako da bi preprečili podobne težave tudi v prihodnosti. Razlike v stališčih izhajajo iz dejanskih razlogov gospodarske krize in tistih dejavnikov, ki so prispevali k trenutni slabi gospodarski rasti. Glede na trenutne gospodarske težave, mislim, da se moramo na njih odzvati v, z uporabo različnih dejavnikov. Upoštevati tudi različne gospodarske strukture in pa raznolike zakonodajne cikle in gospodarske cikle v državah članicah. Menim, da glede na vse te dejavnike, ki sem jih ravno kar naštel, pa tudi glede na visoko stopno integritete držav članic Evropske unije na gospodarskem in socialnem področju ter prekljivnega učinka med državami članicami, da moramo poiskati skupno rešitev in uskladiti gospodarske politike. Tako bomo najlažje opredelili tudi, kako se lotiti gospodarskih neravnovesij. Brez skupne zakonodaje, ki se naslanja na glavne gospodarske, na glavno gospodarska načela, mislim, da spodbojeno gospodarstvo ne bo učinkovito. To bi lahko vodilo še do dodatnega trošenja sredstev in s tem bi se zmanjšali tudi naši apetiti za izvajanje strukturnih reform. Toliko prevede tudi za spremena nepriljubljenih odločitev. Na ravni Evropske unije se sprejmajo določeni ukrepi za krepitev gospodarstva, naprimer za paktom za stabilnost in raz, za nekateri mehanizmi za nadzor in to so bistveni vsebinski elementi pri izvajanju reform. Naslednji pomembni element je ugotoviti, kako lahko zmanjšamo neravnovesja in neenakopravnost med državami članicami. Evropska komisija mora poskrbeti za to. Noben drugi zunani partner ne more biti za to odgovoren. Evropska komisija najdeluje kot svetovalec, nekdo, ki predstavi najboljše prakse in tako dalje. Zato so strukturne reforme držav članic še kako pomembne. Zavedamo se dejstva, da fiskalna konsolidacija in strukturne reforme niso enostavne. To predstavlja ziv tako z političnega kot družbenega vidika. In to pravim zaradi tega, ker smo to v Latviji že preživeli. Nekateri bodo morda temu ugovarjali, vendar pa razmisliti moramo o tem, ali je Latvija res zgodba o uspehu. Sam menim tako. Naša prihodnost, naša sedanjost je odraz naše preteklosti, naša prihodnost pa bo seveda odraz odločitev, ki jih sprejemamo zdaj. Pa še nekaj sklepov glede fiskalne situacije v državah članicah. V splošnih proračunskih načrtih držav članic lahko vidimo, da je v državah evroobmočja predvsej pozitiven trend v smislu nominalnega proračuna. Leto 2013 je prvič od leta 2008 deficit nastopne pod 3 odstotki in države članice so same napovedale ta trend, ki naj bi obveljal tudi v naslednjih letih. Prav tako je pozitivno tudi to, da kljub temu, da Evropska komisija ni tako pozitivna pri svojih napovedih, da je to skladno tudi s tem, kar so napovedovali države članice. Na osnovi jesenskega poročila oziroma napovedi Evropske komisije lahko povemo, da naj bi bili fiskalni pogoji neutralni za leto 2014, prav tako v prihodnosti. To lahko utemeljimo z nekaterimi racionalnimi razlogi. vendar pa so nekateri vidiki problematični, saj določen države članice ne spoštujejo pogojev, kot so navedeni v paktu za stabilnost in rast. Lepo pozdravljam dejstvo, da v številnih državah članicah evro območja sprejemajo nekatere dobre projekte, še posebej, ko gre za zmanjševanje obdavčitve dela. tudi za najbolj ranljive države članice je to bistvenega pomena, obenem se tukaj omenja tudi situacija v Franciji in eh, drugod. Pa še popravki proračuna. Zelo veliko jih je bilo v zadnjih letih, prav tako je prišlo do znatnega zmanjšanja javnih investicij in to ni ukrep, ki bi bil osnovan na gospodarski rasti, zato tega ne moramo razlagati kot pozitivno dejstvo. Deloma to lahko utemeljimo, da gre za drastične rešitve pri proračunskih popravkih. Tako v letih 2014, kot naj bi bilo v letih 2015, osnutki proračuna držav članic kažejo na to, da dodatnih krčitev v javnih investicijah enostavno ne moremo dopustiti države članice morajo še vedno delati na teh osnutkih proračunov in na nekatere dejavnosti v tem smislu že potekajo v državah članicah, naprimer v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Franciji, v Italiji, na Irskem, na Danskem, v Španiji, na Švedskem. In na sklepi, ki izhajajo iz te analize, so relativno pozitivni v smislu splošnega fiskalnega upravljanja na ravni Evropske unije. Glede spodbojene gospodarske rasti in strukturnih reform moramo povedati še naslednje. Omeniti je treba tiste ukrepe, ki jih ponujajo institucije in ki omogočajo dodatno podporo za države članice. To bo dodatna spodbuda za države članice, da izvajajo proračunske popravke, investicijske načrte za Evropo, potem sporočilo o paktu za stabilnost in narast, ter izvajanje tega pakta, izboljševanje evropskega semestra pa tudi več meddržavni ukrepi Evropske centralne banke. Gospodarska in socialna blaginja Evropske unije je skupen projekt. Ni dovolj, da imamo le predpise in slogane. Od besed moramo končno prijeti tudi k dejanjem in razumeti, da je to, kar počnemo, počnemo v lastno korist. Kljub temu, da so nekatere odločitve za države članice težavne. In tudi raven življenjske kakovosti nekoliko upada. Pri izvajanju fiskalne politike je dejstvo, da se moramo v določeni meri odpovedati naši nacionalni suverenosti, vendar pa je to edini način, da nadaljujemo s tem projektom v prihodnosti, posebej in tudi skupaj. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister. Zdaj pa predajam besedo Olju Reno. Izvolite. Uh, hvala, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospe in gospode, veseli me, da sem ponovno tukaj tako da se lahko z vami pogovarjamo o morebitnih naslednjih korakih evropske monetarne politike, pa tudi o sklopu možnosti, ki jih imamo glede na nedavne gospodarske in politične dogodke ter spremembe. Za začetek bi želel oceniti, kje se nahajamo na tej točki, se pravi sedem let po začetku finančne krize in pet let po začetku krize dolga, v evroobmočju, ki je zelo prizadel Evropo. Po makroekonomski stabilizaciji v letih med 2010 in 2012 se je evropsko gospodarstvo nekako vrnilo na stare tire gospodarske rasti in sicer spomladi 2013. To je bilo obdobje slabe, ošibljene gospodarske rasti, pa tudi stopna brezposobnosti je bila v številnih državah članicah, kot veste, visoka, čeprav v nekaterih državah članicah že prihaja do precejšnje izboljšave te situacije. V letih 2013-2014 se je začela ponovna gospodarska rast v Evropski uniji, obenem pa je šlo za bolj specifično okrevanje, ni prišlo do globalnega okrevanja. Na obzorju so se pojavljale tudi določene geopolitične napetosti, sklicujem se na rusko napenjanje mišic in pa ukrajinsko situacijo, pa tudi deflacija je izhajala iz tega dolgega obdobja inflacije. Ti dejavniki so ošibili zaupanje evropskega potrošnika in omejili tudi gospodarske dejavnosti, s tem pa okrnili tudi proces gospodarskega okrevanja v lanskem letu. V nedanem času so tri spremembe vplivali na gospodarsko pokrajino in to tako, da se zdaj že lahko oziroma k svetlejši prihodnosti. Najprej precej dramatično padanje cene nafte, zaradi česar narašča popraševanje tudi v Evropski uniji. Drugič. Še kvantitativno sproščanje bo na trgu končno prineslo do zapoznele velike bazuke za evroobmoče, tako rekoč. Potem pa še tretji dejavnik, gospodarstvo narašča in zaradi tega se ustvarja tudi nova delovna mesta, kar pozitivno vpliva na globalno gospodarstvo. Kakšno je okno priložnosti pred nami? Mislim, da bi se to okno odprlo, če bi lahko izkoristili to priložnost. Te spremembe nam namreč omogočajo, da se lotimo nekaterih vprašanj, ki nas še vedno virajo na poti do močnejše gospodarske rasti. Moram pa povdariti, da moramo res kaj storiti, sicer samo te pozitivne okoliščine še ne bodo dovolj za večje ukrevanje. Nek odlični ekonomist, ki je tudi član izvršnega odbora Evropske centralne banke, je pred dolgo časa v razpravi omenil tudi gospodarstvo posameznika v evroobmočju. Strinjam se lahko, da brez usmerjenih in odločnih ukrepov evroobmoče čaka točno taka rast vezana na posameznika. na osnovu resne stagnacije in to bi omajalo tudi politični projekt miroljubnega združevanja Evrope. Drugo pomembno vprašanje je, ali evro moče lahko uvide tej pasti individualnega gospodarstva in doseže srednjeročno za dolgoročno gospodarsko rast, s čimer bi lahko poskrbeli za ustvarjanje delovnih mest, ki jih še kako potrebujejo še posebej mladi v Evropi. Kratkoročno gledanje. Količinsko sproščanje Evropske centralne banke lahko izboljša evropsko prihodnost. Srednjeročno to dolgoročno pa bo to zahtevalo tudi horizontalno sodelovanje med vsemi ključnimi akteri ne bo dovolj, da le Evropska centralna banka poskrbi za izvajanje ukrepov. Spodbuditi je treba skupno evropsko gospodarsko upravljanje in vse ukrepe, ki so na to vezane. Na koncu koncev pa so države članice tiste, ki nosijo največjo odgovornost, imajo tudi največ moči za to, da se stvari izboljšajo. Količinsko sproščanje Evropske centralne banke pa tudi padanje cen nafte, ki seveda ne bodo, ne predstavljajo neskončnega trenda, to ne bo dovolj. Tudi države članice morajo kaj storiti. Govoriti moramo tudi o boljšem političnem usklajevanju v Evropi. Celo tako, da bi morali imenovati tiste države članice, ki morajo storiti več. Najbolj to velja za največja gospodarstva evroobmoča, ki imajo največ učinka na splošne gospodarske spremembe in razvoj. Ob upoštevanju teh dejstev pa bi želel upozoriti še na tri dodatne točke vezane na delovanje Evropske centralne banke. Z različnih strani se moramo lotiti tega vprašanja. Poleg tega, da je Evropska centralna banka opravlja svoje dožnosti, mislim, da morajo tudi države članice okrepiti reforme na trgu dela ter v podjetniškem okolju. Uh, tudi Francija in Italija sta tukaj bistvenega pomena, zato da bomo količinsko sproščanje preusmerili tudi v realno gospodarstvo, v podjetja in gospodinstva. To je še posebej pomembno tudi za nekatere druge države članice, manjše države kot je Finska, ki so predolgo časa odlašale z bistvenimi reformami in zato zdaj plačujejo ceno za to izguba konkurenčnosti in vedno več brezposobnostimi. V mesnem času bi morala Nemčija uporabiti svoj izraziti presežek in fiskalni manevrski prostor na nek način za to, da podpre popraševanje v samem evroobmočju. Pa še nekaj, Evropska komisija bi morala sodelovanju z državami članicami zagotoviti da bi naložbeni program v višini 315 milijard evrov, nekaj, kar ne bo le mrtvo črka na papirju, ampak nekaj, kar bomo prenašali tudi v izvajanju praksi, v inovacije, v infrastrukturo, v financiranje MSP-ev in v zeleno rast. To so štiri bistveni elementi, ki lahko prispevajo k močnemu načrtu gospodarskega ukrepanja v Evropski uniji. Evropska centralna banka mora upraviti svoje delo, obeno nam moramo zagotoviti tudi ustrezne finančne injekcije in podporne ukrepe. Države članice morajo izvesti gospodarske reforme za spodbojanje gospodarske rasti in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Obeno pa je treba uporabljati tudi fiskalne zmožnosti močnejših držav za zagotavljanje investicij. Tako da bo tudi države članice na osnovi tega programa lahko zagotovila boljše naložbe. Glede najboljših praks pri izvajanju fiskalnega pakta ne poznamo enotne rešitve. Vsaka država članica mora upoštevati svoje specifike. Pravila imamo zato, da se jih držimo, vendar pa ne smemo pozabiti na prožnost, ki nam je na voljo. V smislu kratkoročnega rebalansa poznamo nekaj primerov, prilagoditvenih programov, ki so pripravljeni že vnaprej, ki bi jih lahko uporabili nekatere države članice kot dober zgled. Latvija je v letu 2015 zabeležila 3 odstotno rast, Irska v višini 3,6 odstotkov in pa Litva v višini 3,1 odstotek. Vse, vsa gospodarstva rastejo dvakrat hitreje kot eh, povpreče Evropske unije, torej 1,5 odstotka. Dopolnina fiskalna konsolidacija v povezavi z strukturnimi reformami bodo prenesle do teh rezultatov, ki si jih vsi želimo. Spoštovani kolegi, če smem zaključiti, bi želel podariti tri vidike, ki so pomembni za gospodarsko rast, za trajnostno rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji. Prvič, potrebujemo dosledno in kontinuirano monetarno unijo, ki jo bo podpirala tudi Evropska centralna banka, potrebujemo tudi kontinuirno dosledno konsolidacijo javnih financ v državah članicah in tretjič potrebujemo še bolj intenzivne strukturne reforme, tako da bo Evropska unija bolj konkurenčna, inovativna in fleksibilna. Evropska unija ni več v intenzivni negi, čeprav še vedno potrebuje uh, nego in oskrbo, verjetno bo potrebovala še kar nekaj časa. Glavni izziv, s katerim se moramo soočiti danes, je to, da premustimo to krizo in da poskrbimo za rebalans in pa za ustrezne strukturne reforme v evropskem gospodarstvu. Reformirati je treba tako gospodarski kot družbeni model, ne smemo pa se oklepati status quo, saj bi to pomenilo neskončno stagnacijo. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na evropski model. Vravamo v kombinacijo stabilnosti kulture, podjetniškega duha, obena pa tudi usmerjenosti v trajnost. Treba je res bistveno spremeniti in reformirati gospodarsko in monetarno unijo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo Dominiku Heineganu. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste našli nekaj časa za ta prispevek tej konferenci. Najlepša hvala. Izvolite. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem danes z vami in da s vami spregovorim tudi o fiskalnem paktu. Že na samem začetku naj povem, da se bom med tem govorom skeceval na irski kontekst. Vendar pa mislim, da bi te lekcije lahko veljale splošno gledano tudi za vse države članice. Skoraj tri leta je že od tega, ko so Irci glasovali na nacionalnem referendumu, kar je omogočilo Irski, da ratificira fiskalni pakt. In dva leta je ta kompakt že v veljavnosti, torej od leta 2013. Takrat eh, naj bi to res postal prvi temeljni kamen v novi fiskalni uniji. Tri leta poznajo morda še vedno nekoliko preuranjeno, da bi razsojali o učinkovitosti fiskalnega pakta, saj se nekatere države članice še vedno soočajo z nadzorom nad eh, stopnjami deficita in dolga. Po mojem mnenju pa je to vendar le določen dialog, ki ga moramo imeti iz dveh razlogov. Fiskalni pakt prvič bi morali vključiti v glavni normativni del zakonodaje Evropske unije. To pa je dolgotrajen proces, tega se vsi zavedamo. Drugi, če prav tako jasno, da je vedno teže za nekatere države članice, da spoštujejo obveznosti, ki so navedene v fiskalnem paktu v časovnih obdobjih, katerih se to zahteva. Prav tako naj bi imeli neodvisni svetovalni odbor, na Irskem imamo tako imenovani organ za svetovanje, na fiskalnem področju in ta ima različne vloge, da izvaja napovedi, da analizira fiskalno stanje in da tudi preučuje skladnost z proračunskimi predpisi ter ocenuje, ali je neskladnost morda posledica izrednih razmer. Lahko povem in z veseljem lahko to povem, da smo v celoti izpeljevali določbe, ki jih vsebuje fiskalni pakt. Ne moramo pozbiti na to, da je bil prvotni cilj fiskalnega pakta spodbujanje dolgoročne proračunske discipline po celotni Evropski uniji. Še vedno pa moramo ugotoviti, ali bomo to dosegli v celotni Evropski uniji, še posebej glede na precejšnji javni in zasebni primankljaj dolgove, ki obstajajo v evropskem gospodarstvu. Fiskalni pakt smo sprejeli v širšem ozadju ukrepov, ki so bili sprejeti v Evropski uniji od leta 2008, vključno z likvidnostnimi ukrepi Evropske centralne banke, potem tudi zakonodajna reforma finančnih trgov, to je sprejela svet in Evropski parlament, potem pa smo sprejeli tudi različne instrumente za urgentno financiranje. Te instrumente smo dopolnili tudi za novimi akti, naprimer s paktom za stabilnost in rast. Nedavne reforme po krizi vključuje tudi šestorčka in dvojčka. In evropski semester eh, obenem zajema veliko tega, kar je že vsebovano v fiskalnem paktu. Glavna inovacija fiskalnega pakta pa je bila uvedba zlatega pravila. Pravilo določa določene cilje v smislu strukturnega proračunskega ravnovesja in to je nekaj, o čemer se kregajo tudi najboljši ekonomisti. Ni nobene globalne metode za prilagoditev fiskalnih neravnovesij. In ta negotovost je škodovala tudi makroekonomskemu prilagajanju in pa nekako ni omogočila uporabe tistih vzvodov, ki jih potrebujemo za to, da to dosežemo. Negotovost bi lahko povzročila tudi vedno manjši zainteresiranci za to, da se doseže te cilje. Obenem pa bi lahko prilagoditve premajhne. To nikakor ne pomeni, da so fiskalni pakti in pa druga proračunska pravila neočinkoviti. Potrebujemo pa jasno opredelitev manj kompleksnih pravil ter bolj odprto razpravo glede tega, kako se bomo lotevali doseganja teh ciljev. Tako kot vse države članice Evropske unije je Irska podvržena predpisom, ki so navedeni v paktu za stabilnost in rast in eh, kljub naše gospodarske, zaradi naše gospodarske krize smo bili vključeni v korektivno poglavje tega pakta. Dobre novice na Irskem pa so to, da smo na pravi poti, ko gre za odpravljanje presežnega primankljaja. In to ne bi storili v naslednjih letih. Potem pa se bo Irsko obravnavalo v preventivni veji, ne v korektivni veji. In preventivna veja pakta za stabilnost in rast predvideva določene popravke eh, proračunskega neravnovesja, obenem pa ne določa, kdaj je to treba doseči. Tukaj se bomo torej osredotočili na srednjeročne in pa kratkoročne cilje, pri tem pa se zgledovali po najboljših primerih v praksi. Prilagoditveni proces do MTO-ja zahteva tudi prilagoditev v višini 0,5 odstotka vsako leto. Poleg tega imamo tudi predpis glede dolga. Vsak dolg ki je večji od 60 odstotkov brusnega domačega proizvoda, je treba zmanjšati za vsaj 21 za leto. Predvideno je prehodno obdobje za države članice, kot je Irska, ki so bile podvržene pre velikemu premankljaju od 8. novembra 2011. In to prehodno obdobje tudi za Irsko pomeni, da se bo ta dvajsetina nekako pripela do obdobja 2020 od 123 odstotkov pred tremi leti nam bi torej prišli do 90 odstotkov. Letno zmanjšanje približno 0,5 odstotkov nam bi torej zagotovili v tem smislu. Poleg teh pravil glede dolga imamo tudi določena pravila glede izdatkov. Določene fiksne zneske se dodeljuje na različne vladne službe in rast izdatkov je podvržena zelo kompleksnemu izračunu. Kakršne koli dodatne zahteve moramo financirati iz eh, diskrecije finančnih prilagoditev. To je zelo dober koncept, če bi Irska temu sledila že pred začetkom gospodarske krize, bi se morda lahko izognili nekaterim večjim težavam, v katerih smo se znašli tudi nekaterim bolečim prilagoditvam, ki so jim bili podvrženi irški državljani, bi se lahko izognili. Nekatere prilagoditve, ki smo morali izpeljati, so bile zahtevene iz več razlogov. Najprej zahteve iz fiskalnega pakta, obravnavati pa smo morali tudi vedno manjše dohodke na osnovi davkov, upoštevati je bilo na to še stroške zaradi bail-outa irske. Še nekaj primerov, 10 odstotkov manj delovnih mest v javnem sektorju je bilo potem do 20 odstotkov niže plače in posledica tega je bilo, da so bile javne službe na Irskem zelo obremenjene. Od takrat smo rešili tudi dačno osnovo, uvedli nepremičninske pristojbine in pristojbine za vodo ter tudi nekatere druge davke, ki niso vezani na delo. Kaj je to pomenilo? Irska vlada je vzela nekaj denarja iz eh, žepa vsakega irskega državljana in posledica teh učinkov, teh ukrepov je, da je bila socialna kohezija na Irskem močno omajena v zadnjih nekaj letih. To prav gotovo vem, tudi na osnovi pogovorov z drugimi kolegi ugotavljam, da se to dogaja v vseh državah članicah. In veliko sreče smo imeli, da so se naše državljani zavedali, da je treba pomesti pred našim pragom. Veseli me, da se v tej skrajni situaciji osredotočenost Evropske komisije nekoliko preusmerja na ustvarjanje novih delovnih mest, na gospodarsko rast in tako dalje. Zdaj smo v situaciji, ko se je brezposelnost eh, zmanjšala z 50 odstotkov na 10 odstotkov, kar je še vedno previsoka stopnja. Uspelo nam je uvesti več delovnih mest. Imamo pa tudi nekaj novih davčnih olešav. Gospodarska rast pa nam je bila letos le tam nekje pod 4 odstotki. Predpisi iz fiskalnega pakta bodo bolj izvedljivi potem. No, to so torej moje zamisli glede fiskalnega pakta, moje mnenje. Ta današnja razprava je seveda posledica inovacij, ki jih uvaja fiskalni pakt in ki vključuje tudi parlamentarni proces v naš še sodelovanje. Gre torej za 13. člen. To pomeni, da se države članice danes lahko sestanajo, se pogovorijo tudi o gospodarski stabilnosti, usklajevanju in pa gospodarskem upravljanju. Veseli me torej tudi, kaj bodo imeli povedati danes delegati. Hvala. Well, thank you very much, Mr. Hennigan. Najlepša hvala, gospod Hennigan. Sedaj, spoštovani kolegi, pa je čas za razpravo. Na kratko bi vas rad obvestil o tem, kakšen bo postopek pri predajanju besede v tem delu razprave. Poskušali bomo dati besedo čim večjim prisotnim, vendar pa je treba upoštevati, da je čas za razpravo omejen. Seznam za govor torej še ni zaključen in še vedno se lahko prijavite k besedi. Da pa bo postopek popolnoma jasen, pa naj povem, da bo vsak poslanec imel možnost dve minuti da se odzove, da zastavi vprašanje ali poda pripombe. Če, želite, če se želite prijaviti k besedi, prosim, da izpolnite obrazec, ki ga imate pred seboj. To velja tako, da za člane nacionalnih parlamentov, kot tudi za poslance Evropskega parlamenta. Za enkrat uh, eh, ni videti večje udeležbe strani evropskih poslancev, tako da prosim, da se tudi vi javite k besedi nasplošno bomo poskušali po podati govor oziroma besedo najprej trem članom nacionalnih parlamentov in na to bomo dali priložnost enemu poslancu Evropskega parlamenta, če bomo prejeli zaprosilo. Po štirih ali petih pripombah pa bomo dali besedo glavnim govorcem, zato da se lahko odzovejo na vprašanja oziroma da podajo pripombe. Se strinjate s takšnim postopkom? Ni videti, da bi kdo ugovarjal, tako da lahko oberemo takšen postopek. Tako, spoštovani kolegi, prvi na seznamu je član portugalskega nacionalnega parlamenta, gospod Mota Pinto. Potem pa bomo dali besedo naslednjemu, ki se bo pripravil, gospod Širinskas iz Litve. Gospod Pinto, beseda je vaša. Hvala, predsedajoči. Kot veste, je Portugalska končala s programom za pomoč eh, v preteklem letu in eh, takrat smo zabeležili eno odstotno rast. Tudi stopnja zaposlenosti oziroma brezposelnosti nenehno upada, čeprav počasi. Mislim, da se približujemo tudi cilju treh odstotkov deficita do leta 2015. Mislim, da imamo močno gospodarsko upravljanje in da se lahko odzovemo na nesorazmerja tako kot um, druge države članice. Ne povem, da se strinjam, da bi morale tiste države, ki imajo nekoliko več predsežka, kot je naprimer Nemčija, da bi morale zagotoviti vlaganja. Bi pa predlagal tudi, da je to, da se osredotočimo na, primer, na energetsko področje in da zagotovimo več sredstev in vlaganj v to vrstne projekte. Ta pravila našega okvira za upravljanje bi morala veljati za čisto vse države članice. Mislim, da je to treba izpostaviti v tem trenutku. Nobeni, na nobeno državo članico pa ne bi smeli pozabiti. Bi pa morale te države članice pokazati pripravljenost, da bi si opomogle. Kar pa ne pomeni, da lahko samo kopičijo dolgove. Vsaj takšno je trenutno mnenje naše stranke na portugalskem. Mislim, da države članice ne bi smeli zamajati enotnosti v tem kontekstu in treba je priznati tudi napredke držav članic, ki so bile podvržene bolečim strukturnim reformam. Mislim, da je treba upoštevati tudi nekatere razlike v okoliščinah, um, ko gre naprimer za Grčijo. Ampak vseeno, pravila morajo veljati za vse. Tako da mi smo proti posebni obravnavi, samo zaradi tega, ker uh, se je neka država znašla v stiski, pa bi vseeno lahko zamajala ravnovesje v celotni Evropi. Fiskalni, glede fiskalnega pakta bi morali doseči tudi notranji konsens v vseh državah članicah. Pri notranjem konsenzu je treba govoriti o dolgoročnih dogovorih, torej konsenzu med največjimi političnimi strankami. To velja tudi za portugalsko. Prav tako je treba zagotoviti podporo Evropske unije, tako da bi prosil za močno podporo unije pri doseganju teh ciljev. Najlepša hvala, gospod Pinto. Naslednji je gospod Sečurinski, sem prosim, da se na to pripravi gospod Brokman iz Nemčije. Gospod eh, Širinskas, izvolite, prosim. Aču. Hvala za besedo. Rad bi spregovoril o fiskalnem paktu z nekoliko drugačne perspektive. Litva je leta 2012 podpisala pogodbo o stabilnosti in ta pogodba je na to začela veljati leta 2015, ko je Litva postala članica evrskega območja. Zato, da bi se pripravili na izvajanje te pogodbe, je naš parlament eh, sprejel ustrezne novele na našo zakonodajo. Tudi naši nacionalni nadzorni organi in um, revizorski organi so morali vzpostaviti poseben odbor, ki nadzoruje izvajanje nacionalnega proračuna. Ta odbor je začel delovati z letom 2015. Z vsemi temi reformami želimo zagotoviti, da v nacionalno zakonodajo prenesemo pravila, katerih namen je zagotoviti uravnotežen proračun. Vemo tudi, da fiskalni pakt sam po sebi ne pomeni nič, če ni volje, da bi ga dejansko izvajali. V Evropski uniji zasledimo primere nekaterih držav članic, ki imajo dokaj fleksibilen, dokaj liberalen pristop eh, glede izvajanja pravil fiskalnega pakta. In mislim, da to vrstnih eh, pogledov ne moremo sprejeti. Poglejmo si še, kako je z presežnim primankljajem. Litvi je uspelo iziti iz krize zaradi tega, ker je opravila potrebne spremembe, vendar za kakšno ceno. Sprejeli smo veliko novih eh, pravil in naš deficit je zdaj manjši od dveh odstotkov. Fiskalna disciplina pa je končni cilj. Pri tem pa bi morali razmisliti tudi o tem, ali našim državljanom zagotavljamo boljše življenjske pogoje. relevantni kriteriji, kot je naprimer um, višina plač in tudi drugi kazalniki, ki odražajo kvaliteto življenja v državi, so v Litvi dokaj nizki. Tako da se moramo vprašati, kako bo jutri. Uh, uh to... Najlepša hvala. Naslednji pa je gospod Brakman iz Nemčije, na to pa naj se pripravi gospod Gabrita iz uh, portugalskega parlamenta, prosim. Hvala predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Mislim, da ni na ključe, da je kriza nacionalnega primankralja pokazala tako, da so tiste države, ki nosijo največji delež dolga, tudi tiste, v katerih najdemo najviše stopnje brezposobnosti. Če pogledamo to z drugega zornega kota, ugotovimo, da sta zmanjšanje primankljaja in zaposlovanje ljudi pogoj za dejansko izvajanje fiskalnega pakta in za zagotovitev stabil, stabilnih um, proračunov držav članic. Tudi države članice, ki so um, opravile te boleče reforme, so kljub težavnim situacijam oziroma kljub težavni situaciji, ki smo ji bili priča v celotnem evrskem območju, sedaj dosegle rast. V teh državah se zmanjšuje stopnja brezposelnosti, tako da deloma vse težave rešujejo. Treba pa je paziti, da ne bomo nedosledni. Po eni strani sprejemamo monetarne ukrepe prek Evropske centralne banke, katerih cilj je dvigniti obresti in eh, inflacijo povrniti nazaj na 2 odstotka. Obenem pa želimo spodbuditi več naložb v prihodnosti, zato da bi izkoristili tudi trenutne nizke stopne obresti. Tako da bi v tem pogledu morali podpreti načrt Junkarja obenem pa je treba paziti, da ne bo prišlo do dodatnega državnega zadoževljevanja. Treba je zagotoviti tudi naložbe iz zasebnega sektorja. Kako te zadeve delujejo v Nemčiji, mislim, da je to dobro razvidno. Tako da bi spodbudil kolege iz Portugalske. Ravno zato, ker gre Nemčiji dobro in ker smo že leta 2014 bili na pozitivni ničli in Ravno zaradi tega smo lahko predvideli tudi 10 eh, milijardni sklad za nadaljne naložbe. Razpravljamo torej o nadaljnih naložbah, ki jih lahko izvedemo ravno zaradi tega, ker, nismo, ker si nismo nakopali novih dolgov. Hvala. Äh, Najlepša hvala, gospod Brakman. Se predaj pa dobi besedo gospod Kabrita iz Portugalske, pripravi pa se naj gospod Krajner iz Avstrije. Gospod Kabrita, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Žal mi je, da z nami ni gospod Dejselblom, predsednik Evroskupine. Saj bi bilo pomembno, da se odloži takšne razprave z nacionalnimi parlamenti. Želel sem povedati, da se danes soočamo z nujnim razmislekom o pozitivnih in negativnih posledicah tega proračunskega pakta. To ne bi bil odziv na poglobljeno krizo Evropske unije, vendar pa to ni bil ustrezen odziv, prav tako neustrezen odziv v smislu gospodarske rasti in zagotavljanja novih delovnih mest. Bistveno, da razmišljamo o evropski dinamiki v zadnjih mesecih, o zadnjih odločitvah Evropske centralne banke, pa tudi o količinskem sproščanju. S tem bi morali zagotoviti realne učinke v gospodarstvo, ne pa le nekakšne dopolnilne ukrepe za ponovni zagon gospodarstva. Treba je investirati, treba je dajati prednostno vlogo naložbam tako v zasebnem kot v javnem sektorju in okrepiti konkurenčnost Evropske unije na področju prometa, digitalnega gospodarstva in energetske učinkovitosti. Prožnost, o kateri govorimo v povezavi s paktom. Dožniško vprašanje je vezano na druge države članice, ne le na Grčijo, na vse tiste države članice evroobmoče, ki imajo višji dolg kot 90 odstotkov. Evropa se je znašla v stagnaciji, in pa na robu deflacije. Portugalska nam daje dober primer tega. Po tem programu Trojke, ki upam, da ga bomo umaknili ravno zaradi demokratične nelegitimnosti, no, s tem programom se je zmanjšala naša konkurenčnost in danes se mora Portugalska soočati z nekaterimi težavami, s katerimi se nismo soočali pred tremi leti. koherenca tega evropskega projekta in prihodnost projekta bo se odvisna tudi od prožne razlage te zakonodaje za nekatere ranljive države članice. Tisti, ki morajo trpeti zaradi teh popravnih ukrepov, morajo imeti tudi možnost, da nekako prilagajajo svoje dolgove in prilagoditve tudi gospodarskim ciklom. Sicer ne bo mogoče poplačati teh dolgov. Najlepša hvala. Sedaj pa dajemo besedo gospodu Krajnerju iz Avstrije. Naslednji govoric pa bo gospod Guerrieri iz Italije. Gospod Krajner, beseda je vaša. Mr. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod Oli Rehn je izpostavil, da so ZDA izšle iz krize veliko močnejše in v veliko boljši situaciji kot Evropska unija. Brezposelnost upada, stopnja zaposlenosti je višja, njihova rast je prav tako višja kot eh, v Evropski uniji in to veliko višja. Tako da se moramo vprašati, kakšna je razlika med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo. Seveda je tu vedeti veliko strukturnih in kulturnih razlik. Temveč vprašamo se, kakšna je bila razlika v njihovi fiskalni in monetarni politiki. In mislim, da je razlika ravno v oblikovanju prednostnih nalog. Tako Evropska unija kot ZDA so sicer imele enake prednostne naloge glede rekapitalizacije in prestrukturiranja finančnega sistema. Velika razlika pa je bila ta, da so ZDA dejale, da jim je mar za rast in delovna mesta in da lahko za trenutek pozabijo na deficit. Evropska unija pa je storila ravno obratno. Deficit eh, in dolgovi oziroma omenjevanje dolgov je tisto, kar je najpomembnejše, pozabimo pa na rast in delovna mesta. In mislim, da so nam dokazali, da smo se odločili napačno. ZDA e so sprejele prave prioritete in mislim, da moramo mi ponovno razmisliti o naših prednostnih nalogah, glede na to, da so se trenutne izkazale za napačne. In drugič, vedno znova je govora o konkurenčnosti. Skoraj da v vsakem govoru je govora o konkurenčnosti. In to je seveda pojem, ki je povezan z liberalnim gospodarstvom, in pa tudi z dovoljšno finančno podporo za podjetja. Vendar to ni toliko povezano z politiko, z konkurenčnega vidika, ne tekmujem z vami. Mi bi si morali prizadevati za sodelovanje, to je naša moč. Če bomo med seboj tekmeci, oziroma vsaj bili smo v preteklosti, ko je šlo za davčne reze, za tiste, ki so že tako imeli dovolj sredstev, ko je šlo za velika podjetja in za zelo bogate ljudi. Vprašanje, ki se zastavlja torej je, zakaj bi še naprej v, ubirali pot konkurenčnosti, čeprav nam pravzaprav ne poz, pomaga pri vzpostavljanju boljše družbe zaradi tega, ker tisti, ki imajo dovolj denarja, ne plačujejo deleža, ki jim bi pravzaprav pripadal in tako ne moremo, naprimer, financirati javnega izobraževanja. Tako da drugače pogledamo na konkurenčnost. Napredek človeštva, če si pogledamo to, mislim, da je prišlo do napredkov vedno takrat, ko smo imeli sodelovanje in ne veliko stopnjo konkurence. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predajamo besedo gospodu Guerrieriju iz italijanskega senata. Prosim. Delle... Najlepša hvala, predsedujoči. Slišal sem kar nekaj optimističnih eh, predstavitev. Trenutno okrevanje se bo očitno prelilo v stabilno rast v Evropi. To izhaja iz zamisli, da bolj fleksibilna uporaba pravil in prilagoditvenih politik ter, da, ter strukturne reforme lahko pripomorejo k napredku. Res je sicer, da je v številnih državah prišlo do izboljšanja, predvsem v tistih državah, ki so v času krize najbolj trpele. Ne smemo pa pozabiti, da je do prilagoditev prišlo zaradi tega, ker je bil ta sistem asimetrično usiljen tistim državam, ki so države dožnice, države upnice, države severn, Severne Evrope, niso toliko prispevale k prestrukturiranju oziroma k spremembi situacije v Evropi. Tako da me nekoliko skrbi zaradi naše prihodnosti. Zdi se, da bomo še naprej ubirali trende, ki bodo vodili v deflacijo. Prilagoditvene politike namreč eh, niso rešile vprašanja zadolžitve v številnih državah. Če torej zares eh, želimo ponovno zagnati gospodarstvo evrskega območja, moramo v tem zakonodajnem sklicu okrepiti rast. Samo ekspanzivna gospodarska politika lahko to doseže. Mislim, da na tej točki opažamo vrzel zaradi tega, ker ni povečanega povpraševanja v Evropski uniji. Ta primankljaj je treba premostiti z naložbenimi politikami, z monetarnimi in gospodarskimi politikami, ki lahko vodijo v rast. In to je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Res si moramo prezadevati za premostitev te vrzeli zamisel, da so samo marginalne spremembe dovolj, bo namreč eh, seboj prinesla dokaj velike stroške za evrsko območje kot celoto. To je tisto, pri čem zares želim ustrajati. Treba se ozirati v prihodnost sedaj pa mislim, da je čas, da dajemo priložnost glavnim govorcem, da se nakratko odzovejo na pripombe in vprašanja. Gospod Reyers, bi morda vi začeli, bi radi podali svoje pripombe. Da, najlepša hvala. Par kratkih pripomb bom podal. Najprej bi rad čestital Portugalski Vaš finančni minister je prejšnji teden napovedal, da ste pripravljeni odplačati posojilo, ki vam ga je dal mednarodni denarni sklad in sicer predčasno. To je rezultat dobre fiskalne discipline in eh, to je bil tudi edini način, da ste išli iz krize. Vam je uspelo torej program zaključiti še pred predvidenim rokom. Tako da še ne tri leta nazaj sem eh, spregovoril pred eh, odborom za finančne zadeve v Evropskem parlamentu. In takrat sem govoril o tem, kako, lahko, kako lahko fiskalno politiko primerjamo z naložbeno politiko. In mislim, da sem takrat eh, v svojem govoru dobro pokazal latvijski primer. Torej, da fiskalna disciplina ne preprečuje naložb. Tudi mi smo bili podvrženi sistemu nadzora, tudi mi smo morali sprejeti določene fiskalne ukrepe, ob, vendar pa obenem nismo rezali naložb eh, v različnih sektorjih. Podobno velja tudi za trenutno situacijo. Ena rešitev seveda ni ustrezna za čisto vse. Zaradi tega je ECB predvidela količinsko sproščanje. Zaradi tega je svet predlagal tudi ustrezno zakonodajo na tem področju in zato je predsednik komisije Žanklod Juncker predlagal naložbeni načrt. Slišati je bilo tudi, da Junkerjev načrt ne zmanjšuje mm, nadaljne potrebe po uvedbi fiskalnih eh, prilagoditev in mm, fiskalnih ukrepov na nacionalni ravni. Treba pa je razmisliti o dodatnih načinih za zagotavljanje večjih naložb na nacionalni ravni. Fiskalne politike pa vseeno ne gre zanemariti. Junkerjev načrt sicer predvideva mm, večji delež zasebnih naložb in tudi Evropska centralna banka bo vključena v ocenjevanje pri projektov, ki se bodo prijavili za dodatna sredstva. Zagotovo bomo torej podpirali tudi nove naložbe zagotovo torej celotno breme dodatnih naložb ne bo izključno na ramenih nacionalnih vlad. Potem glede davka na dohodek. Na zadnjem zasedanju Ekofina smo sprejeli sestrsko direktivo o prerasporeditvi mm, davka na dohodek. V skladu s tem predlogom bo treba davek plačati tam, um, kjer je nastal dobiček. Tako da ne bo več možno prilivati dobička um, iz um, hčerinskih družb na materne, naprimer. Odzval bi se tudi na nadaljna vprašanja, na vprašanja, ki so se izpostavljala tudi v odboru Ekon. Ekon je takrat uh, ZDA predstavil kot um, izvrsten primer, vendar takrat še nismo imeli na voljo čisto vseh podatkov. In prejšnji teden je vrednost um, dolarja nekoliko zanihala, kajti predvideni. Predvidena stopnja rasti v ZDA je bila veliko nižja, kot smo si prvotno obetali. To je pokazalo, da pravzaprav veljajo enaka gospodarska pravila povsod Tako da ne vem, ali nam to omogoča večji vanjeverski prostor pri prilagajanju pravil. Seveda pa imajo ZDA več priložnosti za rast. Zaradi naših eh, omejitev in zaradi manjših razlik v naših prihodkih je situacija tudi drugačna. Naprimer, v Latviji porabim 40 odstotkov BDP za socialne izdatke. Samo predstavljamo si, kaj vse bi lahko dosegli, če bi teh 40 odstotkov uložili v delovna mesta in rast. V ZDA so pač okoliščine drugačne. Evropa je kontinent socialne zaščite in enakopravnosti tako da si želimo enakomerno pri, prerasporediti dobiček in to je glavna razlika med gospodarstvom ZDA in gospodarstvom Evrope. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo, da si torej prizadevamo za socialno enakopravnost in da smo pripravljeni plačevati za visoko kakovostne zdravstvene storitve. Želimo si torej rasti novih delovnih mest, vendar nikakor ne na račun eh, socialne zaščite. In tudi ne za ceno novega dolga, kar so države članice tudi izpostavile. Hvala. Gospod Ren, bi tudi sami radi podali odgovore ali dodatne pripombe. Eh. Hvala, čisto kratek bom. Strinjam se s prejšnjim govorcem in številnimi pripombami, ki jih je podal. Glede portugalske, mislim, da smo slišali vsaj dve izvrstni pripombi iz portugalske. Zdi se mi ključnega pomena, da je portugalska skupaj z Irsko in Španijo uspela zaključiti progra s programom pravočasno oziroma celo še nekoliko pred pričakovanim datumom. In te države ponovne obirajo rast in videli smo tudi izboljšanje na področju zaposlovanja. Vem, da so bili to težki časi in um, cenim težke odločitve, ki so jih sprejeli. Te so imele velike posledice na vsakdanjih njihovih državljanov. Obenem pa se mi zdi pomembno, da razumemo, da če države primerno uporabijo programe, da to privede do gospodarskega preobrata, kot smo videli na portugalskem, irski in v Španiji. In strinjam se s tem, kar je dejal gospod Pinto, da rast v državah ni samoumevna. Mi bi želeli, želel bi tudi čestitati Litvi za pristop k evrskemu območju ter tudi pristopu Estonije v letu 2011. Vse baljske države so se takrat eh, odločile, da želijo biti del gospodarskega jedra Evropske unije. In zdelo se nam je, da so bile odločitve, ki smo jih sprejeli glede omenjenih držav, eh, primerne. To je omogočilo tudi neposredne naložbe iz eh, tretjih držav, prav tako pa smo podprli rast v teh državah ter zagotovili gospodarsko stabilnost. Glede prihodnosti trojke. Gospod Kabrita je na primer govoril o tem. Evropski parlament je v nedavnem poročilu, ki je bilo sprejeto lani, poudaril pomembnost eh, revizije mandata trojke. Verjetno se spomnite, da je bilo prvotno v letu 2010 govora o tem, da je treba vključiti tudi mednarodni denarni sklad v ta prizadevanja, da bi se odzvali na nekatere pomisleke glede neodvisnosti Evropske komisije ali pa njene usposobljenosti. To so bili namreč dvomi, ki so jih izražali nekateri. Da torej ne bi samo Evropska komisija opravljala nalogo demokratične odgovornosti. Zato smo se odločili vzpostaviti trojko, v kateri bi sodelovali tudi z mednarodnim denarnim skladom. In duh pakta govori o tem, da bi demokratično odgovornost zagotovili prek eh, nadzora Evropske komisije in eh, Evropskega parlamenta. Ampak na podlagi izkušenj se je pokazalo, da če bo prišlo do nadaljnih prilagoditvenih programov in do kriznih situacijah v državah, da lahko Evropska centralna banka zagotovi ustrezne podatke tudi prek enotnega mehanizma za reševanje. Zaradi tega, ker je najbolj usposobljena oziroma ima najboljši pregled nad največjimi bankami v Evropi. Če pa države članice želijo prejeti tudi sredstva iz mednarodnega denarnega sklada, pa je treba upoštevati, da ima mednarodni denarni sklad eh, tudi jasna pravila in pogoje za pomoč, tako da je treba upoštevati tudi njihovo mnenje, preden se spremejo projekti. Tako da spoštujem vlogo mednarodnega. Mislim, da je vloga mednarodnega denarnega sklada v trojki zelo pomembna in da bi bilo z, z vedika revizije gospodarskega upravljanja Evropske unije z, oziroma evrskega območja dobro prevetriti tudi to vlogo. Dobro pa bi bilo, da bi imele tudi nacionalne države svoje predstavništva pri mednarodnem denarnem skladu. In tu se obračam na vas. Zaenkrat nacionalne države blokirajo nacionalne predstavnike v mednarodnem denarnem skladu, kar pomeni, da države članice niste trenutno tako močno zastopane. Glede na to, da MOD se udeležuje tudi srečan G20, bi bilo dobro, da bi imele države članice nekoliko več moči, tako da ne boste vodile razprave samo dve največji članici G20. Dobro bi bilo torej, da zauzamete nekoliko pomembnejšo vlogo in da se tako uveljavite tudi na bolj mednarodnem področju. Glede finančne stabilnosti in glede finančne rasti. Iz faze stabilizacije smo sedaj eh, prišli, prešli v fazo rasti in razvoja, kot je povedal tudi Pierre Moskovič danes do povdana. Zaključili smo torej s to prvo fazo zagotavljanja sredstev, tako da se bo sedaj sred, treba osredotočiti na programe RST, treba je okrepiti naložbene načrte in nadaljevati z širitvami, ki bodo prinesle večjo zaposlenost in več rasti v Evropi. Hvala, gospod Ren. Cenim vaše pripombe, predvsem glede. Mm, pripomb, ki se nanašajo na politično in gospodarsko središče Evrope. Sedaj pa gospod Henningen, podajte svoje pripombe. Hvala. Naj se na kratko dotaknem pripombe gospoda Pinta iz Portugalske. Mm, tudi na Irskem smo bili podvrženi podobnemu programu in takrat smo se držav, držali enakih pravil kot drugi. Tako da sem tudi sam zadržan glede posebne obravnave. Vsi vemo, da trenutno v številnih državah zasledimo dolžniško križ, krizo. Tudi v naši državi je tako. Gospod Paljevti je dejal, da se trenutno še nismo lotili velikih stopnj dolga. Morda je, to lahko storimo v eni državi, v drugi pa ne. Če pa se bomo odločili za to vrsten pristop, pa se mi zdi, da bo prišlo tudi do političnih premikov v državah članicah. Namesto, da bi se usredotočili na težavo posamezni državi članici, bomo slišali prošnje strani če dalje večjega števila drugih držav članic, ki bi bodo prav tako želele drugačno obravnavo. Mislim, da smo unija enakopravnosti in to načelo bi morali spoštovati. Najlepša hvala zdaj pa se bomo tule malo presedli. Roberto Gualteri bo prevzel predsedovanje za ta del zasedanja. Izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da lahko ostanete tu, ni treba hoditi. Najlepša hvala torej. Gospa Naperus iz Nizozemske je naslednja na vrsti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Stabilen evro je zelo pomemben. Pomemben je za pot nazaj k zdravemu finančnemu sistemu. Če ostanemo eh, pri paktu za stabilnost in rast, je treba opirati, da moramo pri načelih tega pakta ostati. In države članice se morajo držati pravil igre. Države ne smejo odstopati od teh pravil, delovati pa svoje. To je nekaj, kar dolgujemo tistim državam, ki so se že žrtvovale. Ampak na nizozemskem imamo še vedno precej zdrav sistem, še vedno se lahko privoščimo socialno državo, še, še vedno lahko tudi zvišamo davke, ampak to so ukrepi, ki morajo vedno iti skozi parlament, tak mora potrditi. pri našem delu pa moramo ustrajati, ne smemo popuščati. In tako, ko poslušam to razpravo, se mi zdi, da je treba ponoviti dejstvo, da obstaja evropski proračun in da igra komisija pri tem pomembno vlogo. Kot nizozemska, nizozemska poslanka se že veselim predlogov na področju lastnih virov. To je nekaj, kar nam bo pomagalo pri tem, da lahko tudi nadziramo delo komisije in zagotovimo, da komisija svoje delo upravlja ustrezno. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Muje iz Nacionalne skupščine Francije. President, je voudrais rebondir. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi se navezati na to, kar je povedal naš avstrijski kolega glede združenih držav. Res je, da so združene države hitro išle iz krize leta 2009, tako da so takoj začeli izvajati monetarno politiko, ki je zelo ekspanzionistična in obenem nekako grozili na ta način tudi proračun. Kolikor vemo, je združena država zdaj že spet na poti gospodarske, so združene države spet na poti gospodarske rasti. V Evropi pa tega ne moramo storiti, zaradi tega, ker je proračunska problematika po celotni Evropi zelo zahtevna. Gre za diskrecijo nacionalnih proračunov spoštovati. Vsaka država članica naj bi torej uporabljala svoje predpise, obenem pa ne predceni, kaj pomeni izvajanje te politike v globalnem smislu. pri skupni politiki eh, lahko ima korist tudi od gospodarske rasti partnerjev, torej drugih držav članic. Če pa vsi počnejo nekaj, ne da bi se zavedeli, kaj počno drugi, potem se stvari ne morejo izboljšati. V Evropi je prišlo do upočasnitve gospodarske rasti, vsi so počeli isto, da bi se zmanjšali strukturni deficiti. Uh, nismo pa ničesar izboljšali na globalni ravni. Prišlo je le do manjšega zmanjšanja deficita horizontalno po vseh državah članicah. To je prava težava in na to je upozoril tudi gospod Juncker, da se zdaj nekako zahteva konkretna skupna politika, tako da se bomo lahko odzivali na te konjunkturne probleme, s katerimi se srečujemo danes. Najlepša hvala. Zopet iz Francije, gospa Keller iz francoskega senata, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moj kolega je omenil medsebojno odvisnost politik evropskih držav in moram priznati ter ponoviti, Да. Со Франции другая ее извая укрепи заради додатнега дефицита. Res smo eno večje gospodarstvo v Evropski uniji in naš cilj bi moral biti izvajati ustrezno trajnostno prilagoditev in pa popravke našega deficita. Prihaja do zamud pri izvajanju teh ukrepov tako kot drugi se srečujemo z nekaterimi reformnimi težavami, tudi v smislu pokojnin, pa javnih izdatkov, ki so tradicionalno vezani na določeno strogost. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na rigidnost našega trga. Evropska komisija je govorila o paktu za stabilnost v Strasburu 13. januarja, vendar pa nas to ne bo odrešilo od dodatnega truda, ki ga moramo vložiti v to, da bomo odpravljali svoj javni deficit. In Evropska komisija je že navedla, katere so tiste bistvene reforme, ki smo jih tudi prenesli v smislu časovnice. Zavezali smo k temu, da bomo to dosegli. Potem pa še gospodarska rast, to je vezano konkretno na Junkarjev načrt. Tukaj moram povedati, da je še kako pomembno zagotoviti učinkovitost tega naložbenega načrta, če želimo unesti novo dinamiko gospodarske rasti na evropske trge, pa tudi obnoviti zaupanje v te medsebojno povezljive, medsebojno povezljive gospodarstva. To bo pomenilo tudi novo upanje, tudi glede ustvarjanja novih delovnih mest v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa je na vrsti gospod Vestlund iz švedskega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, ne vem, ali se bom drznil kaj povedati v tem krogu držav, ki so večinoma države evroobmočja ampak vseeno bom dejal, da podpiramo pristop. Pristop, da je treba vzdrževati res eh, strogo proračunsko disciplino. Naš minister je napisal knjigo, v kateri je dejal, da tisti, ki se zaduži, nikoli ni svoboden. To velja tudi v praksi. Poznamo zelo specifična eh, fiskalna pravila, ki pravijo, da je javni dolg težko povečati, da se težko preveč zadolževati. Ampak ob poslušanju kolegov v dvorani se mi zdi, da v širši evropski razpravi nekaj manjka. In sicer politika je šla v sodelovanje z gospodarstvom, s širšo javnostjo, zato da se breme porazdeli, breme, med ti, torej breme večje količine denarja. To je treba porazdeliti med tiste, ki imajo več, eh, oziroma eh, tiste, ki imajo več, in tiste, ki imajo manj. Ampak v času krize smo začeli vrčevati. Vrčevati pa je treba na pameten način. Včasih lahko. Začnemo kazati tudi s prstom na nekoga, to je problematično predvsem v situacijah, ko ljudje nimajo hrane, ko ljudje nimajo za kruh. In to ravno zaradi vrčevalnih zakonov, ki smo jih sprejeli. V takšnih trenutkih pa je treba začeti razmišljati o tem, ali lahko Evropa zastori še kaj več. Kaj več za to, da stopimo skupaj in da zaradi našega dela revni ne bodo več lačni. Seveda plačujejo davke, ampak včasih enostavno spregledamo tiste, ki nimajo denarja, da bi plačali kosilo svojim otrokom in hodijo v javne kuhinje. Mislim, da je treba sodelovati na širši ravni, na širši osnovi. Politika, potem civilna družba, gospodarstvo, vsi moramo stopiti, stopiti skupaj. Ampak to traje, reforme trajajo in moramo biti pač potrpežljivi. Hvala najlepša hvala. No, pogodba velja za vse pogodbenice, tudi za Švedsko. Konferenca pa je odprta celo za države, ki niso podpisale te e, listine. Tako kot Združeno kraljestvo, eh, kot jo prihaja naslednji govornik, Lord Davis. Izvolite. Hvala, predsedajoči, nisem kriv za to in obžalujem, da se to ni zgodilo današnja komentarja gospoda Hennigena in gospoda Rena eh, sta bila zelo zanimiva, zelo nadoševoča. No, gospod Dijsselblum pa, če danes slučajno ne rešuje uh, grške krize, mislim, da bi moral še enkrat premisliti, kaj so njegove prioritete in se nam pridružiti. Mislim, da smo kar dobro zastavili razpravo o krizi in situaciji, v kateri se nahajamo. Ampak nekaj manjka. Manjka samodejni mehanizem za stabilizacijo eh, javnih financ, tako kot to poznamo v državah članicah, naprimer sistem pomoči brezposelnim in sistem socialne pomoči. To so sistemi, ki se napajajo s sredstvi, ki jih vanje uplačujejo davkoplačevalci, tisti, ki so zaposleni. Poglejmo si, ki, v katerih državah so stopne prejemnikov socialne pomoči najviše in najniže. Najviše so tistih, ki imajo najnižjo eh, zaposlenost, najniže pa v tistih, ki imajo visoko zaposlenost. Potem so tu še razlike po regijah. In regije, ki so v večjih težavah, v izrednih razmerah dobivajo proticiklična sredstva, tako da se lahko spopadajo s težavami. Podoben pristop pa smo skušali v Evropski uniji um, izpeljati tudi na uh, širši ravni, na ravni evrskega območja, naprimer. ampak to ne uspeva. Gre za to, da bi morali Evropski uniji sprejeti nek konsens glede minimalne pomoči, ki bi veljala za vse države. Posamezne države pa bi lahko, če to želijo, to minimalno pomoč potem še nadgradile. S tem bi se izognili nepoštenemu oziroma nepravičnemu pristopu, ko gre za tiste regije, ki na voljo nimajo toliko sredstva in se ne morejo privoščiti više stopne zaščite. S tem bi lahko prišlo tudi do sprememb. In ko gre za države ali pa regije z više stopno brezposelnosti, bi lahko um, te države, regije koristile sistem minimalne pomoči, ki bi se sprožil, pač ko bi bil prak presežen. Ne vem, zakaj se tega nismo spomnili že prej. Hvala. Najlepša hvala. V bistvu smo že bili priča takšnim predlogom. Predlogi obstajajo, morda pa bi jih morali bolj pogosto obravnavati. Ampak vseeno hvala za ta prispevek. Naslednji je na seznamu gospod Kalemec iz Estonskega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bolje bi bilo, da se ne bi toliko pritoževali, kajti konferenca, kot je današnja, nam omogoča, da preučimo številke, ki jih imamo pred seboj. Kot sem že dejal večkrat, ciljev in strategije Evropa 2020 ne bomo mogli doseči ob tej rasti. Treba si je pogledati te odlične številke finske in pa njen ekonomski profil in ga primerjati z cilji strategije Evropa 2020. Pa tako, kot kaže, ni korelacije med rastjo in dodatnim primankljajem. Nekateri kolegi sicer večkrat omenjajo besedo politika rasti, ampak zanje to pomeni eh, več zadolževanja verjetno, več izdatkov. Pravilno pa je bilo ugotovljeno, da je, se je treba pobliže pogledati Portugalsko, Irsko in pa Latvijo. Ampak tu imamo še druge države, Dansko, Švedsko, Slovaško, Polsko, Češko in pa Estonijo. To so države, ki jim je uspelo doseči trajnostno rast brez dodatnega javnega zadolževanja. Ponovil bi besede Oli Arena iz našega sestanka skupine Alde. Če bi dodatno zadolževanje prineslo rast, potem Italija, Španija in pa Francija eh, bi lahko bile evropski prvaki v rasti, ampak vidimo, da se to ne dogaja. Samo pogledajmo številke, ki so na mizi. Hvala. From, uh, Najlepša hvala. Gospa Tretu iz Romunskega senata, izvolite. Najlepša hvala. Bom govorila po romunsko, če lahko. V Evropski uniji imamo 28 držav članic, ki so različno razvite in ki imajo pač mikro in makroekonomske razlike. Če želimo z eno rešitvijo izboljšati vse te težave, to verjetno ne bo delovalo, ker so razmere v državah pač različne. Največja težava se mi zdi, da eh, največje težave se mi zdijo na kazalniki in pa merila, ki se uporabljajo pri ugotavljanju dejanskega stanja. Ko je šlo za eh, oceno, kakš, kako velike krize se nahaja posamezna država, smo zato vzeli BDP. Ko je šlo za reševanje držav, smo videli, da je zaradi rasti BDP-ja Irska kar hitro napredovala. V času reševanja smo države, ki so dobile pomoč, prosili, da pripravljajo poročila, kako se reforme izvajajo, kako se pomoč porablja. In ob prebiranju poročil se nam zdi, da morda merila, ki temelijo na BDP-ju, niso najbolj relevantna. Umestni pregled ni najbolj ustrezen pristop. Zakaj smo se odločili za uh, meritve na podlagi eh, uravnoteženih uh, plačil namesto na podlagi BDP-ja ali pa morda na stopni sofinanciranja? To so različne rešitve, ki jih nismo izkoristili. Zakaj ne? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Neofitu iz Ciprskega parlamenta. Najlepša hvala, predsedujoči. V preteklih nekaj letih smo bili priča paradoksu in sicer, da se naša generacija pritožuje, da je treba odplačati dolgove, ki pa so bili nabrani v času naših prednikov. No, po drugi strani pa imamo spet ljudi, ki želijo uh, povečati dolgove, ki se želijo še bolj zadolževati. To sta dva različna pristopa, ki pomenita, da bi lahko morda tudi prihodnim generacijam naložili še večje dolgove, kot uh, jih imamo danes. Mislim pa, da to ni pravi pristop. V Evropi, na Cipru, govorimo o evropski solidarnosti, ki je menda potrebna. Ampak po drugi strani moramo poleg solidarnosti imeti še pravičnost, poštenost. Ne vem pa, kako lahko to deluje, če drugi plačujejo za dolgove, uh, za naše dolgove. Ravni dolga niso vzdržne. Najti moramo manjerski prostor za rast znotraj fiskalne konsolidacije. Ne smemo pa tudi pozabiti, da nam kriza daje možnost za odpravo nekaterih pomankljivosti, nekaterih uh, grehov, ki so jih zagrešili v preteklosti. To krizo lahko izkoristimo in izboljšamo sistem bančništva in pa tudi nadzora nad bančništvom. na ta način bi lahko rešili precej naših eh, fiskalnih in monetarnih težav. Izogniti pa se moramo tudi prenašanju bremen na evropske davkoplačevalce. To se lahko zgodi, če mednarodni denarni sklad eh, zapusti našo trojko, naš dogovor. Cipr pozna eh, spraševalne programe, pozna takšne memorandume, od blizu jih poznamo. In sicer pripoznavamo, da ima mednarodni denarni sklad precej znanja za reševanje tovrstnih problemov, ampak sistemi, ki se izvajajo s temi pomočmi, morda niso bili zasnovani na najbolj ustrezen način. Treba je začeti spoštovati pravila. Čeprav je morda to za določene države težko, ampak vseeno se moramo tega naučiti, se pravil držati in ta pristop izvajati na vseh področjih, kajti brez tega bomo zavedli še večje težave. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali naš seznam govornikov in lahko besedo predamo za zadnji krok komentarjev našim govornikom tukaj na eh, tem govorniškem odru. Prvi je gospod Reyes. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poleg tega, kar sem že povedal v prvem krogu odgovoru, bi dejal, da se povsem strinjam s ciprskim kolegom, ki smo ga slišali ob koncu kroga razprave. Prav tako pa bi nekako nagovoril eh, ljudi, ki so tu na balkonu, na galeriji nad nami, predvsem mladih je med njimi. Vi ste tisti, ki boste morali odplačevati dolgove, ki nastajajo zdaj. In zato vas verjetno zanima, s kakšnimi težavami se boste soočali v prihodnih desetletjih. S temi težavami se boste soočili, če bomo ravnali tako, kot smo do zdaj. Kot rečeno, povsem se strinjam z gospodom iz Cipra, prav tako pa se strinjam s sopredsedujočim, ki je omenil družinske proračune. In nobena družina si ne želi, da bi otroci plačevali za dolgove staršev. Mislim, da bi tudi, ko gre za reševanje držav, morali obrati podoben pristop, najti nove instrumente, nova orodja, kako zmanjšati dolgove. Sredstva, ki bi jih s tem prihranili, bi morali nameniti za nove naložbe in ne za novo zadolževanje. Res nima smisla iti po isti poti kot do zdaj. Treba je zagnati nov krok in nove politike. Hvala. Hvala, gospod Hannigan. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Gospod Vestlund iz Švedske je omenjal, kako je Švedska izšla iz krize. Išla je s sodelovanjem, sodelovanjem celotne družbe. Tudi na Irskem smo imeli podobne izkušnje. Ne bom zdaj lagal, da Irci ljubijo trenutno vlado zaradi obranih oziroma zaradi predlaganih rešitev. Ampak prišli smo do konsenza, da se je treba pač odločiti za eno pot, da je treba ukrepati. Pogovorili smo se z ljudmi, z zaposlo, eh, zaposlovalci, z podjetji, z predstavniki sindikatov in videli smo, da je to edina prava pot, torej da skupaj najdemo rešitev. Seveda, ob tem imamo še druge rešitve, ki so prišle morda z višjih ravni, kvantitativno popuščanje, potem eh, enotni mehanizem za reševanje bank, fiskalni pakt in tako naprej. Gre torej za dvojno, dvojne ukrepe, za sodelovanje med Evropsko ravnjo in nacionalnimi ukrepi. Potem smo slišali gospoda Davisa in njegove predloge. Torej, rešitev in idej je ogromno. Ne smemo se ustaviti. Treba je začeti stvari izvajati, reševati, če želimo priti iz krize. Hvala. Hvala. Oli Ren. Najlepša hvala, hvala Roberto. Zahvalil bi se Lordu Davisu za njegov komentar in pa tudi Lordski zbornici za vsa temeljito pripravljena poročila o evropski finančni politiki. Zelo rad berem ta poročila in zdi se mi, da so zelo koristna. Predvsem so koristna v smislu izboljšanja naših politik. Gospod Guateri je povedal, da smo v preteklosti že videli nekaj predlogov glede samodejnih stabilizatorjev, samodejne stabilizacije. To je v Evropi res pereče vprašanje. Če si pogledamo ZDA, tam so to rešili na drugačen način. Kot veste, je zvezdni proračun ZDA zelo velik, zelo obsežen. Drža eh, zvezdne države pa se ne morejo prekomerno zadolževati kajti ne poznajo sistema reševanja zvezdnih držav. Gre za drugačen koncept. Ko bomo organizirali naslednjo konferenco o evropskem gospodarskem upravljanju, bo to verjetno tudi eno od vprašanj. Mislim, da moramo, ko gre za reševanje držav, res izkazati solidarnost s tistimi, ki jih rešujemo. Naprimer z Grčijo v tem primeru. Solidarnost mora biti ključno načelo, ko gre za ekonomsko oziroma gospodarsko upravljanje. Poslušal sem tudi druge kolege, gospoda Kalimeca, naprimer. Hvala za vaš komentar. Morda bi zgolj dejal, da Španija odstopa od vašega seznama. V Španiji so izvedli bolj korenite reforme kot pa v Franciji in pa Italiji. Veliki finančni primankljaji. Zelo, če bi veliki finančni primankljaji pomenili uh, visoko rast, bi uh, Francija in Italija bili evropski prvakinji, Japonska svetovna prvakinja, Finska pa nordijska prvakinja. Ampak to ne drži. Rast mora priti od nekje druge. Rast moramo najti mm, morda v strukturnih reformah. Kar pa zadeva komentar gospoda Mueja, se mi zdi to, kar ste povedali, zelo zanimivo. To je razprava, ki jo velja nadaljevati, kajti v preteklih šestih letih smo bili priča razvoju vloge Evropske centralne banke v okviru evskega območja. Videli smo, kako se razvija njena politika. Videli smo, kakšne so politike Evropske centralne banke. Od starejših ukrepov pa do teh najnovejših. Videli smo, kako poteka izgradna bančne unije, s katero bi celoten bančni sistem Evropske unije postal bolj odporen, bolj robusten kot prej. Videli smo, kako Evropsko gospodarsko upravljanje deluje v, na področju fiskalnih vprašanj, davčnih vprašanj, makroekonomskih politik. vidimo, da je evrsko območje zdaj na vseh področjih veliko bolj odporno za nove krize kot pa v preteklosti. Bolj smo pripravljeni na nove um, udarce, na nova nihanja, kar pomeni tudi niže stroške in niže socialne oziroma manjše socialne posledice. Imamo sisteme, s katerimi se želimo izogniti prihodnim krizam in mislim, da je to ključnega pomena, ko govorimo o reformah ekonomskega in gospodarskega upravljanja. Preventiva je vedno boljša kot kurativa. Naš cilj pa je seveda trajna in eh, trajnostna rast v celotni Evropski uniji. Hvala za to, ker ste prišli na to konferenco in upam, da bomo s tem dialogom nadaljevali tudi v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, Oli. Hvala vsem za ta zelo zanimiv sestanek. Zdaj bi še jaz podal nekaj krajših komentarjev glede pomembnejših vprašanj, ki smo jih slišali. Najprej vprašanje, kaj sploh govorimo, o čem sploh razpravljamo, o fiskalnem paktu. In zanimivo je, da samo en govornik, gospod Hennigan, pojasnil razliko med izvajanjem fiskalnega pakta v državah članicah in med eh, ostalo strujo, ostalimi kolegi, ki so govorili predvsem o postopkih v okviru fiskalnega pakta, o uravnoteženih proračunih, o javnih izdatkih in tako naprej. Torej, ti so govorili o obvezni stabilnosti, mm, ki je predpogoj za, fiskalno, za fiskalni pakt. Kot veste, smo tekom pogajanj prvotni predlog za fiskalni pakt prilagodili in ob koncu tudi poravnali za evropsko zakonodajo. In kaj je fiskalni pakt prinesel kot dodano vrednost na podlago pakta za stabilnost in rast? Ja, države članice morajo spoštovati zaveze, mednarodne pogodbe. To je tako ali tako načelo mednarodnega prava. Zato se moramo vprašati, kaj se je zgodilo, ko je parlament podprl predlog eh, komisije v drugem členu, da ima Evropska unija tukaj prednostno uh, možnost odločanja. Uravnoteženi proračuni? Ne. MTO, kot to določajo zakonodaje Evropske unije. In fiskalni pakt državam članicam nalaga, da v lastni zakonodaji pripravijo ureditev, ki bo že vnaprej spoštovala vse zaveze iz pakta za stabilnost in rast. Fiskalni pakt pravi, da je treba upoštevati to, kar določa zakonodaja Evropske unije. Gre torej za neke vrste krožni sistem. In posledica dediščine tega fiskalnega pakta je, da v bistvu ni prinesel ničesar novega. Dobro, spremembe so manjše. MTO je 5, namesto nič cela ena in tako naprej, ampak to so manjše razlike. Sta pa dve večji pomembni spremembi. Ena je evrski vrh, druga pa je ta konferenca, ki je v bistvu nekaj vrste paradoks, saj so na njo povabljene tudi države, ki niso podpisnice fiskalnega pakta, naprimer Združeno kraljestvo ali pa Češka. Se pravi, gre za zavezo, ki pa lahko včasih privede tudi do težavnega, težavnega položaja. Kaj točno je treba začeti izvajati, kakšna je zaveza? Ja, ta evropski vrh. In s tem prehajam v bistvu na to, kar je povedal Oli Ren. S tem se strinjam. Metoda skupnosti je dobra, je boljša in odlično je, da o tem zdaj lahko razpravljamo. To je posem v kontekstu sprejemanja evropske zakonodaje. In dobro je tudi, da se delovanje trojke, kot je omenil Oli Ren, uskladi z. Eh, metodo skupnosti. Podobna načela smo že imeli v dvojčku in pa šesterčku. Gre za to, da mora biti delovanje trojke in podobnih eh, konstrukcij veliko bolj demokratično. Pri primeru Grčije je to morda nekoliko drugače, drugače, ker so bile podrobnosti z trojko za Grčijo sprejete pred paktom za stabilnost in rast. Kakorkoli, v vse naše napore na tem področju treba upeljati metodo skupnosti, sodelovanja. To je naš cilj. Številni kolegi so dejali, da si želijo boljšega ekonomskega upravljanja v evrskem območju, da si želijo zakonodaje, ki bo to omogočala. Želijo si tudi konkretnejše razprave, ki bo pokazala, kaj točno se dogaja, kaj točno si želimo, kam plujemo. zaključkov na to temo sicer ne moremo potegniti, nobenih sklepov ne bo, ker lahko zgolj ugotovimo, da se pogovarjamo, da imamo različne stališča. Ampak v nekaterih državah imajo različne pristope. Naprimer, znajdejo se v težavah in potem je treba pač izposoditi sredstva na, na, na trgu in se zadožiti. To morda ni najboljši pristop, ampak jaz se s tem ne morem odločati. Komisija je predlagala neke vrste srednjo pot torej, poziva države k bolj zauzetemu izvajanju strukturnih reform, k uravnoteženih proračunih, kar morda ni najbolj všeč vsem v tej dvorani, ampak to so zaveze, ki jih je treba spoštovati. Če želimo imeti konsolidacijo, če želimo, da je konsolidacija trajnostna, potem se treba držati pravil. Treba je tudi spodbujati strukturne reforme treba se je držati tega, kar je zapisano v pakt za stabilnost in rast. Tam piše, da če bomo sprejeli strukturne reforme, ki so pomembne, kot je dejal francoski kolega, potem bi lahko morda tudi začasno odstopali od srednjeročnih ciljev. Imamo torej pravni okvir, moramo ga izboljšati, kot smo dali tekom prejšnjega zasedanja. Imamo tudi nekaj političnih razhajanj, ampak menimo, vsi menimo, da je treba to razpravo pozdigniti na evropsko raven, da mora celotna razprava o gospodarski politiki postati bolj evropska. In uh, za vse to se vam zahvaljujem. Okay, so uh, I invite uh, Mar Vabim Marito Ulfskog in Ajo Barčo, da se nam pridružita na predsedniškem odru, zato da bomo začeli naslednji del in sicer krepitev socialne razsežnosti EMU.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

damas un kungi, kolegi, velus pateik. Kolegice in kolegi, najprej se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za predhodne razprave. Te razprave so bile zelo informativne in konstruktivne. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolegom, ki so predsedovali na prejšnjih delih te seje prej so govorili o javnih in zasebnih naložbah, o rasti, o delovnih mestih. Prav tako so govorili o fiskalni konsolidaciji in o strukturnih reformah. Sedaj pa nas čaka tretja tema. In sicer krepitev socialne razsežnosti v ekonomski in monetarni uniji. Teme te konference so zelo pomembne doseči moramo rast, ampak eh, še posebej pomembno je, da zagotovimo, da bo rast vključujoča in trajnostna. S tem bomo zmanjšali tveganja za pojav negotovosti v prihodnosti. Recesija je pokazala, da če manjka kateri od teh dveh elementov, lahko to vpliva na posameznike in tudi na gospodarstvo. To lahko celo spremeni temelje družbe in vodi do družbenih nemirov. Vključujoča rast naj bi izšla iz strategije Evropa 2020, ampak vsi elementi makroekonomske politike niso namenjeni vključujoči rasti. Posebno pozornost bi morali namenjati prav temu in to sedaj, kajti Evropa se sedaj pobira. Ustrezni sistemi socialne varnosti morajo biti na mestu, prav tako pa moramo poskrbeti za dobro delujoče scheme za poslovanje, zato da bomo dobili dobre trge dela, da bomo zmanjšali revščino in da bomo spodbujali socialne aktivnosti in tudi vlaganje v človeški kapital. Te naložbe so zelo pomembne, kaj te. Ti evropske države bodo tako ohranile konkurenčnost v spremenjajočem se svetu in zagotovili bomo tudi ustrezen standard življenja za svoje državljane. Vključevanje socialne razsežnosti v vsa področja evropske politike je zelo pomembno. Socialna vključenost je ključnega pomena zaposlovanje in socialna politika običajno spadata v pristojnosti držav članic. Ampak veliko potencijala je v izmenjavi izkušenj. Še posebej, če govorimo o tem, kako države članice elemente socialnega vključevanja vključuje v svoje delo. Vključujoč trg dela je samo eno od vprašanj, o katerih lahko govorimo v zvezi s tem mislim, da bi morali še posebej govoriti o kakovosti delovnih mest in o trajnostni integraciji trgov dela. Kar se deva strukturne reforme, sicer imajo pomembno vlogo pri krepitvi gospodarskega potencijala na srednji in dolgi rok, so kratkoročne socialne posledice precej negativne. Temu smo dejansko že bili priča. Izkušnje Latvije kažejo, da lahko učinkovita socialna varnostna mreža zagotovi možnost, da se v celoti izvedejo potrebne strukturne reforme. Obenem pa je treba prioritizirati izdatke, kajti nekatere izdatke bi lahko celo ovirali napredek v prihodnosti. Seveda pa moramo upoštevati tudi učinek proračunske politike na evropski ravni. Zato, ker smo tako povezani, lahko ukrepi v eni državi članici vplivajo tudi na drugo. Kar zadeva evropske proračunske sklade za privlačevanje naložb, mislim, da bi si morali prizadevati za pošteno porazdelitev sredstev. Tako bomo lahko vlagali v človeške vire, podjetja in infrastrukturo. Obenem bi morali natančno spremljati porabo teh sredstev, zato da izboljšamo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Seveda pa moramo upoštevati, da izobraževanje in splošno poslovno okolje tudi vplivajo na to. Poglobljene razprave o vprašanjih vključujočega zaposlovanja, bodo potekale v Latviji. Latvijski parlament bo organiziral zasedanje predsednikov odborov za zaposlovanje in socialno vprašanje. To zasedanje bo 22. in 23. februarja. Več delegacij iz različnih držav članic delo udeležbo, vendar ne vse, zato vas lepo prosim, da o tem razmislite in da se konference v Rigi dejansko tudi udeležite. Kolegice in kolegi, Valdis Dombrovskis še ni z nami, zato bom dala besedo predsednici odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospe Mariti Ulfskog. Vabim vas, da podate svoj uvodni govor. Obe bova so predsedovali. Beseda je vaša. Uh, Hvala lepa. Čakamo na gospoda Dombrovskisa, ampak uh, vmes vam bom povedala par besed o socialni razsežnosti Evropske monetarne unije. Finančna in gospodarska kriza predstavlja veliko preizkušnjo za Evropsko unijo. 25 milijonov ljudi je brezposobnih in 6 milijonov teh je mladih. 120 milijonov ljudi ogroža revščina ali pa tudi socialna izključenost v Evropi. Sodelovanje žensk na trgu dela je utrpelo velike udarce in rasti prav tako ni veliko. To je daleč od eh, ciljev Evropa 2020, ki smo si jih zastavili ne toliko let nazaj. Skupni trg zagotavlja svobodo gibanja in to je temelj projekta Evropske unije. Ima potencial za zagotavljanje rasti in zaposlovanja, vendar, če želimo, da bi trg učinkovito deloval in ne vodil do socialnega dumpinga, do zlorab in do nepoštene konkurence, mora Evropska unija postaviti obvezujoče standarde za zaščito delavcev, minimalne standarde, kaj ti skupnega trga ne smemo izkoriščati za to, da bodo pogoji delavcev za delo vedno slabši ali da bi jih silili v podpis nespremljivih kolektivnih pogodb. Evropska unija nikoli ne bo zmagovalka če bodo države članice med seboj tekmovale z vedno nižjimi plačami, vedno manj kvalificiranimi delavci in vedno slabšimi pogoji dela. Če storimo to, potem Evropska unija ne bo uspela zaščititi temeljnih pravic delavcev, ampak bodo družbe in podjetja prisiljeni v vedno slabše pogoje dela. Ne moremo konkurirati z Indijo in s Kitajsko, z na področju pogojev dela. Ne, mi moramo biti najboljši, najbolj ekskluzivni tudi na področju kakovosti in na področju delavcev ter pogojev dela. Konkurenca z nizkimi plačami in slabimi pogoji dela vodi tudi do nižje stopnje sprejemanja evropskega projekta med državljani. Zato se lahko pojavi nacionalizem, populizem in populizem pojavijo se lahko tudi pozivi za zapiranje meja. To ne bo Evropi prineslo lepe prihodnosti. Lani smo imeli evropsko volilno kampanjo in ena najlepših izkušenj je bila telefonski klic duhovnika, ki je predstavljal crkev oziroma duhovnice, ki je predstavljal crkev v nekem srednje velikem mestu na švedskem. Omenjala je veliko parkirišče zunaj mesta. Več vrst tovrnjakov je čakalo na nova naročila, vozniki pa so ta čas živeli v teh tovrnjakih, včasih tudi več dni. Niso imeli dovolj hrane, higijenski pogoji so bili zelo slabi in to je bilo na švedskem, kjer imamo zelo mrzle zime. Greli so se lahko samo z majhnimi plinskimi grelniki. To ni vredno Evrope v letu 2015. Evropska unija je daleč od doseganja ciljev EU 2020. Prav tako so med državami članicami razlike zelo velike. To ogroža socialno kohezijo in seveda krepi neenakosti. Zagotoviti moramo trajnostno rast na dolgi rok, Zato moramo delati na enakosti. To je del naše naloge. Preučiti moramo strukturo naših družb. Ne bomo uspešni kot Unija, če tega ne bomo storili. Porazdelitev bogatstva in tudi kakove življenja, to je tisto, kar bi nas moralo zanimati. To je projekt Evropske unije. Študije kažejo, da večja neenakost vodi do vedno manjšega članstva v sindikatih, tam pa se potem delavci ne morejo boriti za, več za svoje pravice in delavci se ne morejo o svojih plačah pogajati na enaki um, ravni z delodajalci. In to potem vodi do počasne rasti ali do paca rasti v celoti. Vendar, če so partnerji na trgu dela enaki, imajo korist vsi in tudi to je del identitete Evropske unije. Upravljanje krize in gospodarsko upravljanje morata oba upoštevati avtonomnost in udeležbo socialnih partnerjev in tudi socialne družbe. Če tega ne bomo dosegli, potem mislim, da nam ne bo uspelo. Če pa bomo to storili, bomo naredili verik korak naprej gospodarstvo, je torej tudi gospodarstvo, kjer je treba upoštevati enakost in civilno družbo. Zaradi tega naša naloga ni nič lažja, ampak to pomeni, da moramo delati na več različnih krajih hkrati. Hvala. Hvala lepa. V tretjem delu konference bo spregovoril tudi podpredsednik eh, odbora za finance iz francoske skupščine, gospod Muj. Izvolite. Merci, la Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da danes ne moremo več govoriti o družbeni razsežnosti Evropske unije. Uh, ne da bi se pri tem navizali tudi na to, kar je bilo v osrčju naše razprave v zadnjih dveh dneh. Kako poiskati trajnostni izhod iz recesije in se razvijati v osrčju Evrope? Prvi pogoj za krepitev socialne razsežnosti monetarne unije je naša zmožnost, da znotraj Evropske unije izvajamo gospodarske politike, ki se bodo držale celotnega sklopa ciljev gospodarske politike. Finančna stabilnost je seveda pomembna, prav tako pa tudi delovna mesta, gospodarska rast in socialna kohezija. To je politika, ki nam bo omogočila, da se bomo izognili temu, s čemer smo se soočali v zadnjih letih. Več kot 6 milijonov oseb je izgubilo delo. Bruto domači proizvodi nekaterih držav članic so nižji za skoraj 25 odstotkov, obenem pa je raven brezposobnosti res neozdržna v nekaterih državah članicah. Evropska kriza kaže na to, da usklejevanje proračunskih pravil še ni dovolj in da je bistvenega pomena, da znotraj monetarne unije najdemo ukrepe zopr makroekonomske izzive diagnostiko, tako da se bomo lahko prilagodili globalni situaciji evromočem. Kot je o tem govoril včeraj že predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, potrebujemo celovito upravljanje evroobmočja. V večini držav članic smo uporabljali vrčevalne ukrepe in pa tudi politiko zadekovanja vesel za to, da bi ponovno zagnali konkurenčnost. Te politike lahko pripeljajo do pozitivnih rezultatov, ko je država članica sama pri tem, da jih izvaja oziroma jih izvaja sama. Vendar, ko vsi izvajajo te ukrepe naenkrat, pridemo do rezultatov, ki jih dobro poznamo, do recesije in situacije negativne inflacije. Ko ena država članica sama izvaja politiko poročunske konsolidacije, to ima lahko določene recesivne učinke na partnerske države članice. In eh, socialni vidiki so tukaj pogosto zanemarjeni. Uh, ko pa vsi skupaj izvajajo te ukrepe, je tukaj predvsem za pozitivne učinke in družbeni izdatki postanejo predvsem v smislu brezposobnosti previsoki. Država članica lahko učinkovito ukrepi konkurenčnost s tem, da zniža stroške za plače, vendar pa s tem zaplete situacijo za svoje partnere, če vsi to v Evropi počnemo, se rezultati izničijo, ko gre za konkurenčnost znotraj Evrope in prav gotovo ne ostane nič drugega, kot da pride do splošnega upada cen in pa def deflacije. Vedno več je brezposobnosti, javni deficit se malo manjša in glede na to, da ni nobene inflacije in gospodarske rasti, se dolg še večaje. To se dogaja ponovno po 80 letih kot se je dogajalo to v 30 letih za politiko deflacije v Evropi. In kaj je pomenil omejitve za Grčijo, ki jih je narekovala trojka? No, to so pravzaprav nasproti solidarnosti, ki je bilo vedno bistvenega pomena za Evropsko unijo. Evropska unija je desetletja znala podpirati vse države članice. Zdaj pa zadnje tri leta počne ravno nasprotno. Ko so se Španija, Portugalska in nekatere južne evropske države pridružile Evropski uniji, so se številni bali, tudi pri nas v Franciji, da bi zaradi nelojalne konkurence prišlo tudi za premika gospodarstva v te manj razvite države. Do tega bi prišlo v Evropi, če bi bila Evropa le nekakšen velik trg, vendar pa smo imeli na srečo predvidene tudi solidarnostne mehanizme, kot so strukturni skladi, ki so omogočili tudi ulaganje in modernizacijo teh novih držav članic, tako da je konvergenca bila usmerjena v pozitivno rast. Če si ne bi želeli, da ponovno pride do gospodarske krize, moramo zato sprejemati politiko, ki bo politika sodelovanja, obene pa podpreti tudi politiko konkurenčnosti in pa inovacij, ki bodo dobre za vse. Moramo vzpostaviti minimalne plače, ki so seveda diferencirane po posameznih državah članicah, tako da bomo spodbojali tudi socialni napredek. Moramo se spraševati tudi glede tega, ali bi lahko vzpostavili prvi evropski stebr za to, da bi se zavarovali pred nadaljnim trendom brezposelnosti in vzpostaviti mehanizem za solidarnost znotraj monetarne unije. Na koncu koncu pa moramo poskrbeti tudi za to, da bi Evropa znova postala prostor solidarnosti in ne le velik trg, ki bo v konkurenčno situacijo postavila države članice. Socialna razsežnost gospodarske politike je nekaj, kar moramo upoštevati tekom evropskega semestra in ne le med letnim pregledom gospodarske rasti. In ne vem, zakaj ne bi posvetili dela srečanj ministrov za delo za socialne zadeve pregledu samega napredka socialne situacije znotraj evroobmočja. To bi bila nekakšna socialna evroskupina, ki bi lahko priporočila tudi določene ukrepe za izvajanje politike znotraj evroobmočja. Veseli nas lahko, da Evropska unija napreduje v smislu ustvarjanja novih delov mest in pa gospodarske rasti. Centralna banka že izvaja program sposobnega sproščanja in komisija je začela tudi z investicijskim načrtom v višini 315 milijard v naslednjih treh letih, ki je morda ambiciozen, vendar pa še vedno ostaja skromen v smislu potreb po naložbah in gospodarski rasti. Evroobmoče je, je, ima danes zunanje presežke v višini 230 milijard evrov, ki pa niso posledica konkurenčnosti, ampak so sesutja notranjega popraševanja teh 230 milijard evrov na leto kažejo na to, da bi lahko financirali načrt ponovnega zagona evropskega gospodarstva brez kakršnih koli težav. Na koncu mislim, da se moramo zavedati tudi tega, da se moramo nasloniti na Lizbonsko strategijo in v osrče gospodarske politike zapisati ponovno pet ciljev strategije Evrope 2020. Zaposlovanje, raziskave in razvoj, izobraževanje, zmanjševanje in boje proti rešenju ter boje proti podnebnim spremembam. In ravno zato, ker smo že v kamenu klesali merila za dobro proračunsko upravljanje, bi lahko v kamenu klesali merila tudi dejstvo, da morajo imeti socialne pravice prav takšno tožo, težo v naši politiki kot gospodarske pravice. In eh, to je pravzaprav nekaj, na kar je pred nekaj časa opozarjal tudi italijanski premijer Matteo Renzi. Koalicija je sprejela pogodbo, nemška vlada je izrazila točno to, citiram. Treba zagotoviti, da bo spoštovanje socialnih pravic zapisano v temeljne določbe Evropske unije. In to mora biti vezano tudi na prosti notranji trg. Posamezniki seveda imajo svoje ege, svoje ege in prihaja zaradi tega tudi do neenakosti. To pa je nekaj, kar je negativno pri boju proti evrokrizi. Če bomo v osrče naše monetarne unije ponovno zapisali tudi solidarnost. Mislim, da nam bo uspelo trajno iziti iz te krize. Hvala. Paldies, Mojekungs. Un tagad... Hvala lepa, gospod Moje. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Evropske komisije za euro in socialni dialog, gospod Valdis Dombrovskis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 in hvala, da lahko spregovorimo o tem, kako bi lahko ukrepili socialno razsežnost v okviru ekonomske in monetarne unije. Evropski parlamentarni teden kaže, da si vsi želimo okrepiti socialni dialog ne samo v evroobmočju, ampak v vseh državah članicah Evropske unije. Danes ste že govorili o treh stebrih prednostnih nalog Evropske komisije, kakor so navedeni v letnem pregledu rasti za leto 2015. In sicer gre za krepitev naložb, vključno z tistim znanim naložbenim načrtom gospoda Junkerja. Želimo izvajati strukturne reforme in seveda biti fiskalno odgovorni. To so trije stavri, s pomočjo katerih bo Evropa na trajnostni poti rasti delovnih mest in krepitve konkurenčnosti. V tem zadnjem delu dobimo možnost, da pregledamo, kaj lahko dosežemo v teh treh stebrih. Imamo socialno tržno gospodarstvo, krepimo socialno razsežnost Evropske monetarne unije in to je cilj vseh, kakor je že navedeno v sporočilu iz leta 2013 v zvezi z socialno razsežnostjo Evro ekonomske in monetarne unije. Komisija. Komisija je že od začetka kriza leta 2008 do 2009 ugotavljala, da se divergence v Evropski uniji širijo, zato moramo to rešiti. Stopne revščine in stopne brezposobnosti sta zelo visoki brezposlenih mladih je zelo veliko, prav tako pa je razlika med središčem Evrope in obrobnimi državami članicami. Zato to ogroža evropski projekt, spodbujati moramo konvergenco in izboljšati življenje vseh državljanov. Če trgi dela ne delajo in če ena država ni uspešna na socialni ravni, potem to skrbi vse negativni dogodki, negativni razvoj na tem področju ima učitke, učinke preliva tudi na druge države članice. To vodi v pomanjšano popraševanje, nizko proizvodnjo in tako naprej. Komisija zato želi zagotoviti poštenost, združuje ustvarjanje delovnih mest, usposabljanje in tudi posodabljanje sistemov socialne varnosti evropska integracija samo na ekonomski ravni ne bo dobra, kajti velike razlike se pojavijo na področju sociale, torej to ni mogoče niti ni zaželeno. Politike zaposlovanja in socialne politike so povezane in druga drugo krepijo. Če želimo, da bo Evropska ekonomska in monetarna unija delovala tako, kot je treba, potem moramo zagotoviti strukture, ki bodo mm, sposobne odpraviti te razlike, kajte te razlike ogrožajo finančno in ekonomsko stabilnost ekonomske in monetarne unije. Prav tako moramo pregledati ukrepe, jih poenostaviti in jih narediti tudi bolj razumljive. Nekaj dela smo že opravili, tudi kar zadeva sporočilo iz leta 2013 v zvezi z socialno razsežnostjo ekonomske in monetarne unije. Omenim lahko več elementov. Prejšnja komisija je poskrbela, da so socialni pomisleki imeli ulogo v splošnem pregledu rasti pripravili smo dve vrsti poročil na to temo in sicer s pomočjo semaforja, ki vključuje kazalnike zaposlovanja in socialne uspešnosti, zato da bi lahko koordinirali politike zaposlovanja in socialne politike v evropskem semestru. Prav tako smo dodali dodatne kazalnike k tema dvema poročiloma. Obstoječi forumi za socialne partnerje in za posvetovanje na evropski ravni in na nacionalnih ravnih se izkoriščajo zato, da upoštevamo socialne partnerje v evropskem semestru na ravni EU in na nacionalni ravni. V Evropski uniji je to še posebej vidno v, na tripartitnem vrhu za socialne vprašanja. Prav tako imamo več predlogov, ki so bili predstavljeni v okviru programa dela komisije za leto 2015. Prvič, krepitev socialnih in zaposlitvenih vidikov v ekonomske in monetarni uniji. To bo pomemben del poglabljanja, svežnja ekonomske in monetarne unije. Ta svežen bomo razvijali letos. Komisija bo pripravila poročilo na Evropskem svetu junija in to bo vključovalo tudi predloge za delo naprej. Imamo tudi v pripravi svežen za mobilnost delavcev, Boriti se bomo želeli proti zlorabam, naprimer, tako da bi bolje koordinirali sisteme socialne varnosti. Tretjič, komisija bo predstavila svežen za spodbujanje integracije in zaposljivosti na trgu dela s posebnim povdarkom na mladih in dolgotrajno brezposelnih, naprimer tako, da bomo spodbujali usposabljanje. Sedaj pa vključevanje držav članic. Komisija je v letnem pregledu rasti že povdarjala, da je treba na nacionalni ravni prav tako ukrepati. To pomeni, da moramo reformirati nacionalne sisteme, da bodo bolj proticiklični. Seveda je treba spoštovati tudi pravila, zato da bi lahko spodbujali zaposlovanje. Posodobitev socialne zaščite in socialne varnosti je zelo pomembna, kajte tako bi lahko preprečili tveganja, S tem bomo okrepili tudi spretnosti ljudi in tudi njihove zmogljivosti za to, da bi lahko pomagali ljudem na vseh stopnjah njihovega življenja. Z ustrezno politično mešanico bomo zagotovili stabilnost in ustreznost pokojninskih sistemov. Če bomo spodbudili produktivnost, tudi tako, da vlagamo v razvoj človeškega kapitala, bomo prispevali tudi k delovnim mestom. Naložbe v izobraževanje in poklicno usposabljanje so prav tako ključnega pomena za rast. Ob predlogih, ki sem jih pravkar opisal, ima komisija tudi dolgoročne ambicije za socialno razsežnost ekonomske in monetarne unije. Če želimo, da bo ekonomska in monetarna unija trajnostna, moramo spodbujati konvergenco. Zato bomo izkoristili vse možnosti, ki nam jih ponuja anualni oziroma letni cikl politične koordinacije. Tako bomo spodbujali rast in konkurenčnost, ob enem pa bi nam to moralo omogočiti tudi doseganje više stopnje socialne kohezije. Ekonomska in monetarna unija mora vključevati tudi integracijo. Ukrepe na nacionalni ravni bodo ključnega pomena in tako bomo ukrepili stopnjo zaposlenosti in tudi zmanjšali socialno izključenost. Boj proti brezposobnosti zahteva obsežen pristop. Tak eh, obsežen pristop mora vključevati naložbe v človeški kapital, oblikovanje mm, ustreznega poslovnega okolja in tudi izvajanje reform za oblikovanje novih delovnih mest. Ta pristop mora podpirati ustrezen socialni dialog na tehnični in politični ravni, na nacionalnih ravneh in tudi na ravni EU. Ko sem bil premijer Latvije, sem sam videl, kako potreben je močan socialni dialog in to je tudi pomagalo Latviji, da se je hitro rešila in izvila iz gospodarske krize. To je najbolj demokratično legitimen način za to, da potrdimo svoja dejanja in ukrepe. Kakor sem že povedal v Evropskem parlamentu, vam zagotavljam, da bomo v celoti izkoristili obstoječe instrumente, zato da spodbujamo socialni dialog in da bolj vključimo socialne partnerje, še posebej na področju gospodarskega upravljanja in evropskega semestra. Načrtujemo vrh na visoki ravni z evropskimi in drugimi socialnimi partnerji, to bo 5. marca letos in obenem bo to tudi dobro priloženo za to, da spregovorimo o tem, kako bi lahko socialne partnerje vključili v evropski semester. Svoje mnenja smo predstavili v nacionalnih parlamentih, socialnim partnerjem in drugim in jih povabili, da sodelujejo pri pripravi politik na evropski in nacionalni ravni. Ta parlamentarni teden je odličen primer tega, kako lahko izgleda ta okrepljeni dialog. Še enkrat hvala lepa in eh, kasneje bom odgovoril tudi na vaša vprašanja. Hvala lepa gospod Dombrovskis. Četrti govornik je gospod Gaj Rajder. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Hvala lepa za povabilo, da sodelujem na tem dogodku. Mislim, da prihaja v pravem času in to predstavlja tudi veliko priložnost, kajti po mojem mnenju so trenutne okoliščine takšne, da moramo okrepiti socialno razsežnost ekonomske in monetarne unije. Upam, da bo mednarodna organizacija za delo lahko pri tem koristila. Moč ekonomske in monetarne unije je odvisna od tega, da lahko zagotovi koristi za vse člane. In v prvih letih je ekonomske in monetarne unije to uspelo. Na začetku smo imeli rast, oblikovali smo delovno mesto in dvignili standard življenja. Prav tako je prišlo do neke stopne konvergence. Od leta 1999 do leta 2007 je bila stopnja brezposobnosti v izvirni dvanajsterici manjša za dva odstotka in razlika med najboljšimi in najslabšimi je bila manjša za 5,5 odstotkov. To je ekonomska in monetarna unija, ki zagotavlja dobre rezultate. Ampak potem je prišla kriza leta 2008 in zdi se, da so se ti trendi potem spreobrnili stopnja brezposelnosti se je močno dvignila in je sedaj nad tistimi stopnjami, ki so bile pred ekonomsko in monetarno unijo. Razlike med najboljšimi in najslabšimi pa so sedaj 22 odstotkov. Konvergenca je bila neuspešna, zaradi tega se pojavljajo delitve, vedno več je neenakosti. Skupna uspešnost pa se je umaknila polarizaciji in izključevanju. Seveda to ogroža podporo za ta projekt in tudi politično trajnost. Trenutno ni obetov za naložbe v gospodarstvo in ni posebnih obetov za, za gospodarsko rast. Vprašanje sedaj ni, ali naj okrepimo socialno razsežnost, ampak kako mislim, da bi morali ukrepati na dveh ravneh. Prvič, ukrepiti moramo ukrepe na ravni držav članic, zato da izboljšamo trge dela in socialne pogoje. Tukaj lahko podam tri prednostne naloge. Prvič, izboljšati moramo prehod iz šolanja na trg dela. Drugič, krepiti moramo podporo tistim, ki iščejo delo, še posebej tisti, ki so dolgoročno in dolgotrajno brezposelni. Prav tako moramo podpirati trajnost podjetij, glede na to, da se pojavljajo šoki. Evropska unija lahko pri vsaki od teh prioritet opozori na več dobrih praks. Kakovost delovnih mest bo tudi poskrbela, da bo naše gospodarstvo bolj dobro delovalo in da bo bolj trajnostno. Mislim, da bi zaposlovanje bilo zelo pomembno vprašanje in brezposobnost je nekaj, kar je zelo resno. Boj proti neprijavljenemu delu, naprimer na polskem in na portugalskem, izboljšanje socialne zaščite, naprimer v Španiji, izboljšanje prehoda v stabilno zaposlovanje, naprimer v Avstriji, vse to nam nudi možnosti za naprej. Tudi minimalne plače bi morale biti na ustrezni ravni, seveda morajo sodelovati delodajalce in tudi organizacije delovcev. Vse to je že pokazalo svoje rezultate v Evropski uniji. In v drugih regijah to posnemajo z relativnim uspehom. Kolegice in kolegi, primerov je več, ampak ukrepi na ravni držav članic ne bodo dovolj. Mislim, da potrebujemo učinkovito socialno razsežnost in, če želimo to doseči, morajo biti ukrepi komplementarni. Komplementarni morajo biti v okviru pristopa na ravni EMU. Zaradi tega bi lahko dopolnili ukrepe, ki jih že imamo v obstoječih mehanizmih spremljanja. Dejansko moramo bolje rešiti ta vprašanja asimetričnih šokov. Nekatere države so mnogo bolj prizadete kot druge, zaradi tega se pojavlja tveganje, da so nekatere članice, ki so prizadete, potisnjene v notranjo devalvacijo. In to pomeni, da je vedno več brezposobnosti in socialni pogoji so vedno slabši. To potem ogroža celo stabilnost ekonomske in monetarne unije. Izhodišče bi lahko bilo, da uporabimo obstoječe instrumente, naprimer sklade za strukturne naložbe ali jamstvo za mlade, zato da denar namenimo najbolj prizadetim. Ta orodja bi lahko še okrepili in jih prilagodili obetom. Nekateri so celo predlagali, da bi jih lahko preoblikovali v mehanizme redistribucije, tako da bi bili podobni naprimer nadomestilom za brezposobnost, ki jih poznamo z nacionalne ravni. Seveda so za to potrebni določeni pogoji. Prav tako bi lahko oblikovali nova orodja in komisija se sedaj posveča rasti delovnim mestom in poštenosti. To je dobrodošla platforma za konkretne ukrepe. Načrt za strateške naložbe, ki ga je predstavila komisija, je prav gotovo en element v tem mozaiku. moja organizacija je preučila ta načrt in ugotovili smo, da če zagotovimo ustrezne dodelitve za to, da se borimo proti brezposobnosti in če bomo vključili naprimer usposabljanje in poklicno usposabljanje, potem bi ta načrt lahko oblikoval 2,1 milijon delovnih mest in za en odstotek bi lahko zmanjšali stopnjo brezposobnosti mladih ampak izplačilo teh delovnih mest ni neizogibno. To je seveda odvisno od vključitve socialne razsežnosti v ta načrt. Veliko vprašanj se pojavlja pri teh pobudah in uh, dodali bi jih lahko še več. Vključili bi lahko element konkurenčnosti in delovnih mest, naprimer v sisteme spremljanja, zato da bi imeli konkurenčno EMU, in da bi spremljali nižanje plač, deflacijo in tako naprej. Vključili bi lahko tudi socialne partnerje za to, da bi zagotovili nov zagon socialnemu dialogu v Evropi. Ustrezna mešanica politik in eh, ustrezne oblike teh politik so tisto, o čemer odločajo demokratične institucije Evropske unije. V tem kontekstu vam želim samo povedati naslednje. Mednarodna organizacija za delo je pripravljena pomagati na vsak način, kakorkoli si boste želeli. Pripravljeni smo sodelovati z državami članicami in z državami, ki jih je prizadela kriza, pa tudi z komisijo. Ta partnerstva so za nas dragocena in prepričani smo, da jih je mogoče poglobiti in da bi rezultati lahko bili dobri. Imamo skupne vrednote in mednarodna organizacija za delo je že povedala, da je socialnega dialoga vedno manj. Sodelovali smo pri javnstvu za mlade, pri pregledih dela, pri boju proti neprijavljenemu delu in tudi drugot. Mislim, da je evropski semester in krepitev socialne razsežnosti priložnost, da sodelujemo naprej še v prihodnosti. Upam, da bomo to izkoristili. Hvala. Thank you. Foundation Friedrichs und Luca Ceneme Kollegen. Najlepša hvala. Prisluhnili smo štirim govorom. Zdaj pa bi vas nakratko opomnila na postopek javljanja k besedi. Na seznamu govorcev imam veliko posameznikov, ki predstavljajo tako nacionalne parlamente kot tudi Evropski parlament, podobno kot pri prejšnjih delih tega zasedanja. Prosim vas, da se držite predvidenih dveh minut za naš govor. Če pa bi se želel še kdo upisati na seznam govorcev, imate pred seboj govorniške kartončke in kolegi nam bodo prinesli te kartočke. Gospod Plenko, Slovenski parlament. Prikr. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovana predsedojoča, najlepša hvala za besedo. Uvodoma bi želel najprej seveda pohvaliti odlično organizacijo te prireditve, Evropski parlamentarni teden, z eno majčkeno kritiko. Morda bi socialna razsežnost oziroma socialna dimenzija ne sodila čisto na konec te prireditve ki nikakor ni najmanj pomembna nasprotno še kako je pomembna prav tako pa ugotavljam da se iz objektivnih razlogov število udeležencev pač rahlo znižuje pa vendar. razprava v obeh dneh je pokazala kako zelo je potrebna bila in kako zelo je koristna za naše nadaljnje delo povedali smo si verjamem da iskreno in odkrito kakšno evropo si želimo. dovolite da ob tem ko smo slišali pomembnost tako imenovanega trikotnika konsolidacije proračunov strukturne reforme ter naložbene politike da k temu dodam da bi si seveda želel tukaj štirikotnik kjer bi na četrtem stebru oziroma na četrtem oglišču bila tudi delovna mesta oziroma celokupna socialna varnost poudarek na socialni varnosti. seveda si jaz osebno želim in pogrešam več socialne varnosti tako jaz osebno kot prepričan sem tudi tisti v tej dvorani in širše ki smo levo usmerjeni pa tudi desno pa tudi sredinsko usmerjeni. prepričan sem da so rešitev za nastale probleme kakovostna delovna mesta. jaz seveda nikakor nisem proti fleksibilnosti trga dela ampak v tako imenovani izpeljanki flexicurity vidim predvsem prednost in pomembnost tako imenovane security oziroma varnosti varnosti zaposlenih. naj ob tem dodam ker seveda čas neusmiljeno teče da si želim pri reševanju nastalih problemov seveda eh, povezovanje različnih politik tako socialne oziroma zaposlovalne na eni kot izobraževalne družinske stanovanjske ne nazadnje tudi ekonomske v vsej svoji širini na drugi strani. in dovolite spoštovane gospe in gospodje da ob koncu zaključim. prepričan sem da niso zadosti minimalni standardi za zaposlene kot je bilo to uvodoma povedano ampak si vsi skupaj želimo optimalne standarde za vse ljudi. le tako bo lahko evropska unija uspešna in socialno pravična multikulturno multilateralno združenje vseh naših narodov in narodnosti. in morda še ob zaključku en pregovor pravi da je veriga toliko močna ali pa toliko šibka kolikor je šibek oziroma močen njen najšibkejši člen. še enkrat hvala lepa vsem skupaj. Eh, najlepša hvala. gospod prikl. Naslednji govorec na seznamu pa je litovski poslanec, gospod Sačredic. Potem pa še poslanec iz Nemčije, gospod Humboldt. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Danes se pogovarjamo o zadnji točki na dnevnem redu Evropske parlamentarnega tedna in gre za nekakšno simbolično priložnost. Včeraj in danes smo seveda trdo delali, to pa je zadnja točka na našem dnevnem redu. Sam pa bi se želel, da bi to točko obravnavali prednostno v prihodnosti. Želel bi se pogovoriti o dveh pomembnih vidikih tega pomembnega vprašanja. Najprej o mobilnosti delovne sile in pa o revščini. Povedali smo že, da je mobilnost ena glavnih vrednot ekonomske monetarne unije, vendar pa bi to morala biti vrednota, ki bi veljala za vse. EMU in okrepitev socialne razsežnosti ne morete biti v osrčju prioritet, če se toliko ljudi izseljuje iz naših držav zaradi nezadostne socialne situacije. To so državljani, ki morajo zapuščati svoje domove in se odpravljati v druge države članice zaradi dvotirnega sistema v Evropi. Razlike v premoženju med državami članicami so izrazite in ti posamezniki, ki odhajajo v druge države članice, prispevajo k dobičkom v teh državah članicah. In čeprav v teh državah članicah ti emigranti delajo, so pogosto žrtev zlorabe, prav tako tarča populistov, kot naprimer v Združenem kraljestvu. To je žalitev za njih, žalitev za skupne vrednote Evropske unije. Zdaj pa še nekaj o revščini. Ne bi se želel zapletati v podrobnosti te tematike, bi pa želel opozoriti predvsem na en pomemben vidik. Prag revščine je v vsaki državi članici drugačen. To je vezano tako na izdatke za socialno varnost, naprimer na Švedskem, določen znesek v Grčiji, drug znesek v Litvi, spet drugačen, višji ali nižji, potem pa so na to pripete tudi pokojnine in plače. Gre torej za težave vezane na socialno varnost v vsaki državi članici, pa tudi na ravni Evropske unije. Zato bi bila za nas najpomembnejša prioriteta krepitev socialne razsežnosti v vsaki državi članici. Paldies par jūsu viedokli. Cienījamie. Man ir prahvala za to pripombo. Zelo dobro se zavedam tega, da je za vse, ki se udeležujete te razprave, zelo pomembno, da se pogovarjamo tudi o vidikih socialne varnosti. Vendar bi vas lepo prosila, da se držite časovnih omejitev. V zadnjih dveh dnevih smo se vsi skušali tega držati, zaradi tega, ker smo imeli zelo veliko govorcev. Naslednji govorec pa bo predstavnik Nemče, gospod Humboldt. Potem pa še Evropska poslanka, gospa Rodriguez. Najlepša hvala, predsedujoča. Govora je o socialni razsežnosti v Evropski monetarni uniji. Mislim, da je ta razprava potreba in se jasno priključujem prejšnjima dvema govorcama. Na tej konferenci bi morali okrepiti razpravo o teh vidikih v prihodnosti, bi se morali osredotočati tudi na to. Pri Evropski monetarni uniji m, mm, imamo različen nabor kriterijev, pre katerih ceni, merimo vše uspešnost. Imamo naprimer fiskalna merila, torej ko rečemo, da je m, mm, državni dolg m, mm, razumen in da je država išla iz krize. Če pa iz političnega vidika pogledamo te kriterije, pa vidimo, da situacija ni tako jasna. Jasno je, da se začenja recesija, da prihaja do deflacije, tako da sem hvaležen kolegu iz francoskega parlamenta, ki je opozoril na te vidike. Opozoriti je treba, da je trenutna situacija krhka. Prišlo, lahko pride do katastrofane situacije, predvsem v nekaterih um, državah Južne Evrope je bilo govora o tem, tako da se zahvaljujem tistim, ki so to omenili. Govora je bilo o tem, da je stopnja brezposobnosti med, ma, med mladimi, naprimer v Španiji in v drugih uh, južnih državah, uh, visoka. Brezposobnost um, eh, tudi v Španiji in v Italiji je višja, kot je bila preden, je sedaj, kot je bila preden smo se združili v Evropsko monetarno unijo. Tako da mislim, da je treba nujno okrepiti tudi ta vidik. Fiskalni pakt je vzpostavil instrumente, ki so neposredno usmerjeni v fiskalno-politične ukrepe in v konsolidacijo proračunov. Imamo pa dokaj šibke instrumente glede gospodarskega upravljanja v Evropske uniji, ko gre za usklajevanje državnih primankljajev, naprimer. Prav tako imamo šibke instrumente glede socialne razsežnosti. Govora je bilo tudi o preglednici, ki jo je omenila Evropska komisija. To je torej tista bolezen, ki smo jo ugotovili pri pacijentu, nimamo pa na voljo diag dejanske diagnoze ali dejanskega postopka zdravljenja, ki bi lahko učinkoval. Seveda podpiram nekatere programe, ki so bili sprejeti, naprimer za odpravljene brezposelnosti mladih. Menim pa, da ti instrumenti niso dobro dodelani in da bo lahko prišlo do dramatičnih razpletov. V Grčiji in v Španiji smo nedavno videli mm, neprijetne razplete razmer, tako da bi se zataknil tudi tega kar je omenil predstavnik mednarodne organizacije dela, naprimer pravico do kolektivnih pogajanj. Izpostavili ste te vidike zaradi tega, ker vem, da je bila MOD dejavna v teh državah tudi na tem področju v preteklem času. Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje, pa tudi za vašo pripombo. Zdaj pa, gospa Rodriguez. Na to pa še poslanec iz Estonije, gospod Kalebet. Najlepša hvala. Hvala. Lepo sem zahvaljujem tudi za visoko kakovost te razprave. Ekonomska in monetarna unija zdaj bolj deluje kot gonilo oziroma razlog za socialne razlike in ne kot gonilo za socialno združevanje. Nobene prihodnosti ni za monetarno unijo te vrste, po mojem mnenju. Nekatere države članice so se pritoževali zaradi previsoke stopnje brezposobnosti, druge države članice pa se pritožujo zaradi socialnega dumpinga. To sta dve pleti iste medalje. Zagotoviti moramo boljše socialne standarde, izboljšati tudi aktivno tržno politiko, vendar pa to še ne bo dovolj. Lotiti se moramo samega bistva te problematike. Po našem mnenju je to, da moramo zagotoviti vsem državam članicam bolj enakovredne pogoje, tako ne bodo imeli dostop do posojil, da bodo lahko ustvarjali visoko kakovostna delovna mesta in pa da bodo imeli tudi ustrezne pogoje za naložbe. V ekonomski in monetarni uniji to pomeni, da potrebujemo učinkovit naložbeni načrt, slejko prej pa bi se morali pogovoriti tudi o ustreznih proračunskih zmogljivostih. Prav tako potrebujemo boljše sodelovanje na področju ekonomske in socialne politike, tako da bomo lahko plače tudi ustrezno prilagajali situaciji. Vsa ta vprašanja moramo obravnavati v okviru socialne razsežnosti upravljanja evromoča. Hvala. Rodriguez Kunde. Uh. Najlepša hvala, gospa Rodriguez. Zdaj pa še gospod Kalemet. Po vaši intervenciji pa mislim, da bomo prosili naše paneliste, da podajo svoje odzive. Gospod Kalbet, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Stopna brezposobnosti se seveda po Evropski uniji razlikuje, 4,5 odstotkov v Nemčiji do 25,8 odstotkov v Grčiji. Brezposobnost je seveda eden izmed najpomembnejših vidikov socialno gledano in to je tudi bistvenega pomena za Evropsko unijo. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bodo državljani imeli službe. Tako da ne morem biti čisto zares nezadovoljen s tem, kako se organizira delo Evropske unije v to smer. Vendar pa cilji ki so bili predvideni za leto 2020, niso tako tesno vezani na ustvarjanje novih delovnih mest. Ko gre za boljšo redistribucijo za nekatere države članice, moramo biti glede tega pazljivi. Ugotoviti je treba, ali je takšna politika učinkovita ali ne. Presežna redistribucija dohodka bi lahko škodila tudi podjetniškemu duhu, vodila v manjše naložbe, v manjšo gospodarsko rast in višjo stopno brezposobnosti. Ni država tista, ki ustvarja trajnost na delovna mesta, ampak so to podjetja. Podjetja financirajo tudi javni sektor in omogočajo neko dodano vrednost ter vzdržne socialne pogoje. Hvala. Eh, paldies, Kalemete Pungs. Eh, Tada... Najlepša hvala, gospod Kalemete. Zdaj pa še naši govorci. Predlagam, da začnemo z gospodom Dobrovskisom. Kar nekaj vprašanj ste prejeli in brez dvoma se boste lahko odzvali na njih. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanke, poslanci, res smo spregovorili o številnih pomembnih vprašanjih in upam, da bom lahko odgovoril na nekatera. Slišali smo več sklicov na delo, ki ga izvajamo pri socialni razsežnosti EMU, gre tudi za pregladnico socialnih kazalnikov, kako te upoštevamo v okviru evropskega semestra. V tem evropskem semestru se bolj posvečamo tem kazalnikom in še bistveno bolj socialnim kazalnikom, tudi takrat, ko pripravljamo za države članice specifična priporočila. Pri tem upoštevamo vprašanje neravnovesi, do katerih prihaja v posameznih državah članicah. In to je namen uporabe teh kazalnikov v naših analizah skušamo tako bolje uravnotežiti finančno in gospodarsko politiko na eni strani z socialno politiko in politiko zaposlovanja na drugi. Kot so povedali nekateri kolegi, se moramo truditi spodbuditi gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, tako da se bomo lahko soočili s trenutnimi težavami, naprimer z revščino, z socialno izključenostjo. Brezposobnost je res eden izmed najhujših socialnih problemov, s katerimi se soočamo. Vendar pa se tega ne smemo lotiti le z boljšo gospodarsko rastjo, ampak tudi z socialno pomočjo, z aktivnimi tržnimi ukrepi in tem, kar so omirali nekateri kolegi. Govor je bilo tudi o brezposobnosti med mladimi. In danes me veseli, da lahko povem, da je Evropska komisija potrdila povišanje stopne predhodnega financiranja za jamstva za mlade. Od enega odstotka je prišlo do povišanja na 30 odstotkov in do tega bodo, bodo upravičeni 20 držav članic. Večinoma gre za tiste države, članice, ki imajo za vrednično obdobje 25 odstotno stopnjo. In Evropska komisija bi v letu 2015 uplačala dodatno milijardo evrov za dodatno financiranje in upam, da bomo kar se da hitro potrdili ta predlog tudi na svetu in Evropskem parlamentu. Jasno je, da se moramo soočiti s temi vprašanji tudi z uporabo evropskih instrumentov, ki jih imamo že na voljo. In nekateri ste že opozorili na to. Tudi med uvodnimi pripombami sem govoril o tem, da ko se pogovarjamo o poglabljanju ekonomske in monetarne unije, bi moral biti eden izmed glavnih ciljev gospodarska in socialna konvergenca. V nasprotnem primeru ne bomo imeli ekonomske in monetarne unije, ki bi bila tudi vzdržna. Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. No, prisluhnili smo tudi temu, kar so povedali kolegi iz Estonije, Slovenije, pa tudi nekaterih drugih nacionalnih parlamentov. Glede na te pripombe, mislim, da bi lahko to pokomentiral tudi naslednji govorec, vsaj po mojem mnenju. Gospod Rajder, predstavnik Mednarodne organizacije za delo, imate kakšno pripombo, izvolite. Zastavili so mi specifično vprašanje, gospod Humboldt eh, mi je zastavil vprašanje o Grčiji in dejal je, da je Mednarodna organizacija za delo zelo aktivna v Grčiji. Nekaj pripombi imam glede tega Nekaj, kar je obžalovanja vredno pri tej grški izkušnji, je to, da so se procesi vzpostavljanja socialnega dialoga v tej državi ustavili. Stresnih testov gospodarske krize ta država ni prestala in socialni partneri ne morejo več izvajati svojega vpliva ravno zaradi ukrepov trojke in pa ukrepov, ki so povezani s temi. V Grči je prišlo do ponovne prestrukturizacije institucij, prišlo je tudi do spodkopavanja kolektivnega pogajanja. Grčija v tem smislu ni edina med državami članicami, prišlo je tudi do manjšanja minimalnih plač in mislimo, da si je pomembno ponovno ogledati ta vprašanja. Skušali smo ponovno zagnati proces socialnega dialoga v Grčiji in uspelo nam je izpeljati sestanek v Ženevi s takratnim ministrom za delo in pa nekaterimi socialnimi partnerji. To je bil prvi korak v pravo smer in prišli smo do sporozuma glede nekaterih vprašanj, ki vključujejo tudi postopke za kolektivne odpuste. To je še vedno zelo pomembno vprašanje v Grčiji ne glede na to, kaj si mislite o vsebini tega dogovora, je to zelo pomembno. Gre za dejstvo, da je do tega prišlo po tripartitnem sporazumu. In zaradi tega moramo o tem razmišljati tudi v prihodnosti. Jasno je, da nas čaka še kar nekaj dela povezavi z Grčijo. Morda bi se lahko navezal tudi na bistven pomen konvergenčnosti, na kar je upozoril tudi podpredsednik Evropske komisije. EMU mora v prihodnosti spodbujati konvergenco za vse države članice. Obenem pa se mi zdi zelo pomembno, da zagotovimo ustrezne pogoje za delavce, ki se selijo ven iz svojih eh, domovin. Zagotoviti moramo enakopravno in pravično obravnavo za delavce migrante. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Rajder. Potem je še vprašanje vezano na socialno varnost in potrebo po enakopravni obravnavi različnih držav članic, enake pogoje za vse. Mislim, da bi lahko o tem povedal tudi, kaj povedal tudi gospa Ulskog, ki je trenutno vodi odbora za zaposlovanje in pa socialne zadeve. Kako bi komentirali ta vprašanja petih govorcev, ki so se oglasili? Najlepša hvala. Najprej mi dovolite, da se zadržim pri dejstvu, da se o socialni razsežnosti pogovarjamo že cel dan, pa tudi med prvim dnevom tega srečanja. Res je, da bi morali tem vprašanjem posvečati več vprašanja, s tem se strinjam, več eh, pozornosti, s tem se strinjam. Samo trenutno eh, vodim odbor EMPL na Evropskem parlamentu začasno in za nas je bistvenega pomena, da poskrbimo za to, da upoštevamo različne situacije v državah članicah. In to tako, da zagotovimo določeno stopno konvergence. Naprimer, popolnoma jasni moramo biti glede tega, da govorimo o enakih pogojih in enakih plačah za delo, ki se upravlja v državah članicah, ne glede na to, odkje prihaja določen delavec. Če ste iz Švedske in se odpravite na delo, na Polsko ali pa obratno iz Polske na Švedsko. Morajo veljati enaki pogoji, ne glede na to, iz kje prihajate. Država izvora ni bistvena, bistveno je delo, ki ga upravljate, za katero morate dobiti enako poplačilo kot vaši sodelavci. To je seveda načelo, ki se ne spoštuje v celoti, vsaj ne v vse čas. Pomembno pa je, da ne povzročamo konkurenčnosti v smislu plačne politike med državami članicami. Enako poplačilo za enako delo, to si želimo. Če z ramo v rami opravljate isto delo, mislim, da morate uživati tudi iste pogoje. Potem pa še kabotaža v prometnem sektorju, na to bi se navezala kot na primer. Uporaba kabotaže je dobra za misel, vendar pa to enostavno ne deluje. v prometnem sektorju prihaja do izrazite zlorabe pravice delavcev, do kaznivih dejanj v določenih oblikah. Kršijo se predpisi glede cestnoprometne varnosti, prihaja do nasprotovanja in razlik med špediterji in prevozniki iz različnih držav članic. To ni spremljivo pravila kabotaže morajo delovati tako, kot smo si to zamislili. Sicer se bodo pojavljale le še dodatne težave in še večja socialna problematika za prometne delavce oziroma prevozne delavce v tem sektorju. Veliko moramo torej še storiti v smislu socialne razsežnosti. Pravice delavcev so pomembne in delavci morajo uživati ustrezne pogoje dela, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo. Na tem bomo seveda še delali tudi v tem parlamentarnem sklicu. In ne moremo dovoliti, da bi gospodarska kriza, ki jo doživljamo, spodkopala te temeljne pravice. Vsi smo ljudje in vsi ali večina nas je delavcev, v Evropski uniji. Zato moramo uživati ustrezno raven dostojanstva in pravic, ne glede na to, od kje prihajamo. To mora biti vodilno načelo tudi pri odboru, v katerem sodelujem na Evropskem parlamentu. In uživam tudi predsečno podporo strani različnih držav članic. Glede tega, hvala. Ja, ja, Najlepša hvala, gospod Ulskok. Potem pa še ne na zadnje, gospod. Pierre Mue, izvolite. Najlepša hvala, gospa predstavljuča. Mislim, da so vsi govorci opozarjali tesno povezavo med gospodarskim razvojem in socialnim razvojem. In tudi evropska zgodovina kaže na to. Nikoli ni bilo mogoče tega ločevati. In značilnost Evrope že dolgo časa je socialni model, ki se seveda zelo razlikuje od države članice do države članice, vendar pa se je ta socialni model gradil sočasno z gospodarskim modelom. In tudi Evropska komisija je to ustrezno obravnavala. Ne glede na to, kar se dogaja po svetu, kljub usponu globalizacije, ki poglablja razlike med državami, smo znotraj Evropske unije zmanjšali nekatere vrzeli med manj razvitimi državami članicami in bolj razvitimi državami članicami. Prišlo je to torej je v konvergence, ki jo opažamo tudi znotraj Evropske unije, po zaslugi socialne varnosti. In v tem kratkem obdobju od začetka gospodarske krize je začel delovati nekakšen obratni socialni model, na glavo postavljen socialni model in do tega ne sme ponovno priti. Mislim, da je glavna prednost Evropske unije tudi v gospodarskem smislu njena zmožnost, da se razvija in poskrbi za to, da se razvijajo tudi vse pridružene države članice ter dosežejo čim višjo proizvodno raven. Mislim, da se moramo ponovno usmeriti k tej gospodarski logiki in obene moramo poskrbeti tudi za to, da bo socijala na isti ravni kot pa gospodarstvo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Moje. Kot smo se dogovorili že na samem začetku tega sestanka, bom predala predsedovanje sedaj gospe Ulfskog. Prosim. Thank you. I give the floor to Mr. Najlepša hvala, sama pa dajem besedo gospodu Frico Deriu iz Francije. La, la, la uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Toplo pozdravljam vse, kar je bilo izrečeno v zadnjih dveh dnevih in sicer, da je treba ponovno zagnati naše gospodarstvo z naložbami, z naložbenim načrtom, z ustrezno fleksibilnostjo, z finančno solidarnostjo. Vse to sodelovanje je bistvenega pomena, če želimo to doseči. In skupno delo na ravni Evropske unije je nujno, če želimo ponovno zagnati gospodarstvo in se boriti proti brezposelnosti. Vendar pa bo vse to zaman, če bomo še zmeraj ustrajali pri tistih področjih, kjer ne obstaja nobeno sodelovanje in obstajajo pravzaprav precejšne neenakosti. Po eni strani govorim tukaj o fiskalni politiki, kot tudi o plačni politiki in socialni politiki, o kateri se pogovarjamo ta trenutek. Evropski svet je že decembra 2012 potrdil pomen socialne razsežnosti EMU, vendar pa med različnimi prioritetami, ki jih je zapisala Evropska komisija ali Julija ali pa v delovnem načrtu, ki smo ga prejeli pred nedavnim, ni nobene posebne omembe te socialne razsežnosti. Premalo je govora o tem. In v Franciji smo sprejeli resolucijo, ki vključuje tri točke, ki so za nas bistvenega pomena, ko gre za socialno razsežnost. Najprej vprašanje mobilnosti in pa socialne varnosti. Socialne pravice so bistvenega pomena, če želimo preprečevati socialni dumping, ki je še kako škodljiv za našo delovno silo. Tudi Pierre je povedal nekaj o tem, gospod Ryder. Mislim, da bi morali imeti zagotovljeno poenoteno minimalno plačo v vsaki državi članice Evropske unije. Potem pa še drugi osebinski element moramo podpreti jamstva za mlade, če želimo, da ta jamstva uspejo. Moramo poskrbeti tudi za ustrezno politiko sofinanciranja in predhodnega financiranja. Tisti, ki najbolj potrebujejo ta jamstva, pogosto sploh nimajo dostopa do teh posojil. Potrebujemo torej sofinanciranje. Pa še tretji vidik. Ne, kakšno varstvo za brezposelne tako da bi lahko zagotovili tudi prehod in ponovno integracijo na trg dela. Še posebej v tistih državah članicah, ki so se znašli v najhujših težavah. S tem bi lahko ukrepili tako gospodarsko učinkovitost evroobmoča in pomagali tudi pri ponovnem zagonu gospodarskega okrevanja. To je še kako pomembno za naše državljane in to je še kako pomembno, da Evropska komisija pokaže, da lahko določene projekte izpelje tudi v tem petletnem mandatu. Sedaj pa dam besedo gospe Simfi Silviji iz Latvije. Hvala, predsedujoča. Spoštovane dame in gospodje. Gospodarska in fiskalna politika je tesno povezana s socialnim področjem. Za Latvijo je zelo pomembno, da je Evropska monetarna unija stabilna in da omogoča socialno in gospodarsko kohezijo med eh, državami članicami Evrope in posameznimi regijami. Stabilnost eh, je ključnega pomena, pomembna pa so tudi demografska vprašanja mesta so, predstavljajo velik izziv, predvsem v državi kot je Latvija. Prosto, prost pretop, pretok delovne sile je še toliko bolj pomemben za manjše države. Dobro je zagotoviti evropsko platformo za boj proti neprijavljenemu delu. Prav tako pa je treba razmišljati tudi o kakovosti delovnih mest. Delovna mesta so pomembna, kakovost le teh pa je še toliko bolj pomembna, predvsem v kontekstu naložbenega svežnja. Treba je spodbuditi tudi socialne politike, te morajo biti usmerjene v najranljivejše skupine. Treba se je boriti tudi proti vrzeli in razlikam v prihodkih. Na področju fiskalne in gospodarske politike si moramo prizadevati za večjo zaposljivost in za omejevanje negativnih socialnih posledic. Treba je v to vrtne razprave vključiti vse socialne partnerje. To je namreč način za zagotavljanje socialne in gospodarskega napredka. Tako pa po drugi strani tudi dajemo glas socialni družbi tako lahko tudi sami prevzamejo odgovornost za te projekte. Tako da je treba spregovoriti tudi o socialni odgovornosti teh akterjev. Več, eh, večjo vlogo pa bi morali dati tudi občinam in lokalnim skupnostim. V večji meri bi jih morali vključiti. Sedaj pa predstavnik češkega parlamenta. Najlepša hvala za besedo. Lepo zdrav. Rad bi se odzval na to, kar je povedala Marita Ulfsko glede socialne razsežnosti in uh, cene zaposlenosti. Konkurenčnost pomeni tudi stabilnost delovnih mest. Na, pri tem se mi zdijo pomembni tri vidiki. Plače, inovacije in produktivnost. Ti trije elementi nam bi lahko pomagali vzpostavljati nova delovna mesta. Potem pa je tu še en vidik, o katerem zelo poredko spregovorimo. To je zakonodaja skupaj s pravili, ki bi lahko otežila delo proizvajalcev, ki bi lahko negativno vplivala na njihovo konkurenčnost. Ne smemo zniževati plač za to, da bi povečali konkurenčnost. Vseeno pa dovoljujemo izvoz blaga strani proizvajalcev, ki jim ni treba spoštovati enakih pravil, kot jih morajo proizvajalci iz Evropske unije. Tako smo spodkopali naš trg delovne sile. To je sicer dobro za velike korporacije, nacionalne vlade pa so tiste, ki morajo plačevati za socialno varnost. Dopustili smo to vrstno trgovino in to je slabo za naš notranji trg. Kako se odzvati na to? Možnosti sta dve. Natančno je treba preučiti, kakšne zakone sprejemamo tako na nacionalni kot na evropski ravni. Prav tako ne bi smeli sprejemati trgovinskih eh, sporazumov, ki so koristne samo za tiste države, ki se jim ni treba držati nekaterih standardov. Hvala sedaj pa gospod Oliveira iz Portugalske. Eh, Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi za zelo kakovostne prispevke. Okrepitev socialne razsežnosti ekonomske in um, monetarne unije je ključnega pomena. Trenutna situacija je predvsem rezultat um, težav, ki, s katerimi se soočamo na področju gospodarstva. Treba je zagotoviti bolj sorazmerno in trajnostno rast. Stopnja brezposelnosti je previsoka in revščine je preveč. Za nekatere države članice, kot je Portugalska, je evro valuta, ki ni koristna, je premočna in eh, ne zagotavlja konkurenčnosti gospodarstva. Posledice, s posledicami pa smo dobro seznanjeni. V zadnjih petih letih je kriza vplivala na Portugalsko in tudi na druge države ter njihove socialne razmere. Naprimer vidimo tudi negativne vplive na zdravje, potem na mm, slabe prehrambene navade, mm, težave z oskrbo po zimi potem še prekajerna delovna mesta in eh, poslabšanje duhovnega zdravja in nadalje učin, negativne učinke na zdravje državljanov. Tako da je treba ta negativni vpliv popraviti. Tudi stopnja rodnosti se je dramatično znižala v naši državi in ljudje se izseljujejo. To je torej situacija perifernih regij, na katero se moramo bolj pozorno odzvati. Tako da bom zastavil dve vprašanje. Najprej, ali lahko še bolj uporabljamo socialne sklade oziroma strukturne sklade, zato da bi zagotovili minimalno dostojanstvo za državljane, tako da bi lahko ohranili evropski socialni model. In drugič, zakaj pri zaposlovanju mladih, pri boju proti revščini mladih ne sprejmemo takšnih rdečih meja, kot smo jih naprimer pri dolgovih treba bi bilo spodbu spodbujati sodelovanje s prihodnjimi generacijami, zato da bi zagotovili boljšo Evropo za vse. Last. Najlepša hvala. Zadnje vprašanje pa bo zahtav, zastavil gospod Harrison iz Združenega kraljestva. Najlepša hvala, predsedujoča. Strinjam se s predhodnim govorcem iz Latvije, ki je rekel, da bi morali socialno razsežnost umestiti. Mm, više na dnevni red. Tako da prosim vas, da osebno kot predsedojoča eh, obvestite prihodnje organizatorje te konference, da se tega držijo. Gospod eh, Rajder je dobro navedel razloge, zakaj želimo to storiti. Govoril je o stresnih preskusih, eh, ki, pod katere nas je pod, potegnila kriza. V primeru bank smo govorili o stresnih testih, ampak ti so še toliko bolj pomembni, ko pride do krize. Podpredsedniku finančnega odbora, gospodu Mojeju, bi zastavil naslednje vprašanje. Kako bi lahko praktično vključili socialno razsežnost v gospodarske pomislike, o katerih je sam spregovoril? Želel bi tudi nekaj praktičnih primerov, kako to upoštevate. In čestitke gospodu Dombrovski so. Čestitke Latviji. To je država, ki je utrpela velike težave na to pa je na koncu iz teh težav išla gospodarsko močnejša. Ali bi lahko uporabili izkušnje, ki jih je imela Latvija, težave, s katerimi se je um, soočala ob času rezov? Z Lord Hill je v razpravi z um, gospodom Moskovičem ravno spregovoril o tem, kako bi lahko uporabili to vrstne primere. Uh, Tako da naš odbor je prav tako želel izpostaviti socialno razsežnost eh, vrčevalnih politik. Pripravili smo namreč eh, seminar o vrčevanju in oblikovali smo tudi poročilo za tiste izmed vas, ki vas to zanima. Spregovorili smo z vsemi državami članicami Evropske unije, vključno z Grčijo, Ciprom, Španijo, Italijo in drugimi. In tudi s tistimi akteri, ki si želijo ponovno zagnati gospodarstvo, torej iz MSP-ji. Tako da, predsedojoča, želel bi odgovore na to vrstno vprašanje. Hvala. Ne vem, ali boste prejeli odgovor na čisto vsa vprašanja, ampak začeli bomo z gospodom Mojem. Mm, vi ste želeli odgovoriti na ta vprašanja, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Z veseljem bom odgovoril prostovoljno na to vprašanje. Uh, Leta 1929 so združene države, oziroma vsaj 33. leta, išle iz gospodarske krize za uporabo socialne politike z New Dealom. Socialno varnost je bilo spostavljeno v državi, kjer tega še ni bilo. In eh, znova se je tukaj uveljavila tudi finančna zakonodaja, ki takrat še ni bilo, tudi politika zaposlovanja, ki takrat še ni bilo. In to se je potem globaliziralo, tudi na Evropsko unijo se je to preneslo. Vsi smo na nek način prenesli določene vsebinske elemente New Deala v našo politiko in to nam je omogočilo gospodarsko res, raz v teh zlatih eh, časih, v časih Benija Britonuja. In eh, mislim, da. gospodarska kriza, ki jo preživljamo v Evropski uniji in po preostalem svetu, zahteva podoben odziv. Če bomo sposobni v srče te razprave ponovno postaviti solidarnost, potem mislim, da bo tudi Evropa znala rešiti te težave. Mislim, da lahko izidemo iz te krize, vendar pa dejansko moramo združiti gospodarski vidik s socialnim, če želimo pri tem uspeti. In spominjam se tudi tega, kar je dejal Jacques Delors oziroma frazi, ki jo je vedno uporabljal. To, kar Evropa res zna, je obenem povezovati konkurenco, ki jo spodbuda z solidarnostjo. In sam sem ekonomist ter menim, da je moč gospodarstva ravno v tem, da lahko združujemo oba vidika, gospodarskega in socialnega. Hvala. Thank you, Mr. Gospod komisar Dombrovskis, um, vi boste odgovorili na tiste vprašanja, za katere menite, da se lahko zovete. Hvala. Ponovno so bile zastavljena zelo pomembna vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na vsa ta vprašanja. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih glede mobilnosti delovne sile. Izpostavljeni so bili različni vidiki. Šlo je za vidik socialnega dumpinga, za masovno izseljevanje in beg možganov. To je težava, s katero se soočajo številne države, kot so izpostavili tudi številni govorci. Uh, To je tudi pojav, na katerega pravite, da se je treba odzvati. Letos bo Evropska komisija predstavila svežen za mobilnost delovne sile. Ta svežen se bo sredotočal na načine za podporo mobilnosti delovne sile. Pri tem pa bomo upoštevali tudi potencial za rast in težave pri begu možganov. Razmislili bomo o tem, kako bolje uskladiti naše sisteme socialne zaščite. To bo vključevalo tudi usmerjen pregled eh, direktive o napotitvi delavcev, kajti kar nekaj težav se je pokazala v navezavi na direktivo o napotitvi delavcev. Nekatera vprašanja so po mojem mnenju šla nekoliko dlje od tega, kar, o čemer teda, sedaj govorimo. Torej, oddaljila so se od socialne razsežnosti Evropske in monetarne unije. Šlo je tudi za mm, vidike, ki se lahko dotikajo drugih vprašanj Evropske unije, naprimer, ko gre za Evropsko schemo za jamstva. Kar nekaj pobud je bilo podanih na tem področju. če bo prišlo do dogovora glede to vrstnih pobud, pa bo to zahtevalo spremembo pogodb. In trenutno se komisija osredotoča na tista vprašanja, ki jih lahko razrešimo v okviru obstoječih pogodb. In kar nekaj stvari lahko storimo tudi glede socialne razsežnosti Evropske monetarne unije in v okviru trenutne pogodbe. To so ukrepi, ki jih lahko sprememo že sedaj. Prav tako želimo bolj strateško razpravo o poglobitvi Evropske monetarne unije. To bi morda v naslednji fazi pomenilo tudi morebitno spremembo pogodb. To pa je zelo zapletena razprava. Omenil sem že schemo za jamstva za brezposelne. To je samo eden izmed eh, primerov to vrstnih ukrepov. Slišali smo med drugim tudi pozive za več solidarnosti, za več delitve tvegan, za več uh, vzajemnih ukrepov. Jasno pa je, da po drugi strani slišimo če dalje več pozivov za nadzor in eh, delitev pristojnosti kajti popolnoma jasno je, da če želimo zauzeto ne delovati na enem področju, ko gre za delitev tvegan, potem to pomeni, da moramo biti bolj dejavni tudi na drugi strani. Treba je upoštevati obe strani obenem. Bolj ko je govora o delitvi bremen, bolj pomembno postane tudi, da države članice evroobmočja spoštujejo enaka pravila. To pa obenem pomeni tudi bolj enakomerno delitev bremen. Pričakujem, da bo razprava glede tega zelo težavna, kajti gre za dokaj sporna vprašanja. Trenutno se osredotočamo na tisto, kar lahko storimo v okviru trenutno veljavnih pogodb. Kar nekaj je torej ukrepov, ki jih lahko sprejmemo v skladu s trenutno pogodbo in o tem trenutno potekajo razpravi. Naj se še nekoliko bolj osebno odzovem na pripombe kolega iz Združenega kraljestva. Seveda sem eh, s kolegom Hilom iz Združenega kraljestva spregovoril o tem, spregovoril sem tudi o izku mojih izkušnjah iz Latvije. Seveda pa je treba upoštevati, da pač nimamo rešitve, ki bi enako očinkovala posod. Treba je upoštevati specifične značilnosti posameznih držav članic. Poleg tega je treba tudi ugotoviti, s kakšnimi izzivi se soočate. In prejšnja komisija se je zelo osredotočala na akutno ekonomsko in finančno krizo, tako da je takrat sprejela enabor ukrepov. Sedaj pa govorimo o vprašanjih tveganja, o zelo počasnem gospodarskem okrevanju in uh, počasni vzpostavitvi novih delovnih mest. To pa zahteva drugačen nabor ukrepov in politik. Tako da nimamo enoznačne rešitve na vse težave. Hvala. Thank you, Madam Barča. Will you add something and try to answer? Gospa Barča, bi se želeli tudi vi odzvati na nekatera vprašanja? Hvala, Hvala, predsedujoča. Seveda bi tudi sama rada dodala par besed. V okviru našega predsedovanja načrtujemo nekatere dogodke na visoke ravni. V Rigi bo potekala konferenca 22. in 23. februarja. Šlo bo za srečanje pri katerem bo prisoten tudi odbor za socialne zadeve, tako da se bomo dotaknili težav na trgu delovne sile in um, socialnih politik bo nasplošno. Tudi gospod Dombrovski bo prisoten tudi on je podprl ta dogodek, tako da bo osebno prisoten uh, v Rigi ob tem dogodku. Tako da vas vse vabim na našo konferenco in upam, da se boste udeležili v velikem številu. In najlepša hvala tudi, da ste bili zelo dejavni v tem tretjem krogu razprav. Za tiste, ki še vedno ustrajate tu, naj vam povem, da um, občudujem vašo ustrajnost in obžalujem, da socialna razsežnost eh, ni bila vključena v prvi del naših razprav, ampak upam, da se vidimo v Latviji. Hvala, zakaj pa sedaj pa gospod Rajder. Hvala. Pritisnili ste na nas, da bi o teh vidikih o socialni razsežnosti v prihodnosti spregovorili prej, tudi torej, da bo v prihodnosti tiste, kar je bilo sedaj zadnjo, obravnavano prvo. V tem pogledu se moram odzvati na pripombe čeških kolegov. Morda res, res teh vidikov, ki ste jih izpostavili danes, še nismo dovolj upoštevali. Seveda mm, situacija, v kateri smo pričali v Evropi, se ne dogaja v vakumu. Gre za upetost v globalno gospodarstvo in sedaj slišimo nekatere zgodbe okrevanja po krizi. Žal se zgodba o Evropi pogosto ne kosa s pozitivnimi zgodbami, ki jih slišimo iz drugih koncev sveta. Ampak že dejstvo, da Evropska unija želi tekmovati in se vključiti v ta globalni kontekst, kontekst kaže, da želimo spoštovati nekatere temeljna načela. Ena izmed eh, temelj, teh temeljnih načel je določena dostojanstvo na delovnem mestu. Mislim, da so vse države članice mm, ratificirale konvencije mednarodne organizacije dela in mm, vse države, vse konvencije tudi več ali manj izvajajo. Ni pa tako povsod po svetu, tako da mislim, da je treba razmisliti tudi o globalnem sistemu trgovanja. In Treba je razmisliti tudi o socialni razsežnosti in socialnemu pristopu, za katerega se je odločila Evropa pri razpravah o trgovinskih vprašanjih. Mislim, da je iz razprav jasno, da Evropska unija ne želi tekmovati samo na podlagi nizkih eh, plač in eh, na podlagi niž, nižanja socialnih standardov, ki, torej pristopov, ki se jih morda mm, držijo drugi deli sveta. Tako da si želimo visokih delovnih plač, dobro izobražene delovne sile in uh, dober okvir za raziskave in razvoj. Tu pa se pojavi še en paradoks. Vsi poznamo nevarnosti to vrstnih situacij, ko plače niso skladne s produktivnostjo, torej ko porastejo stroški na enoto dela. Takrat pride do težav in treba je sprejeti popravne ukrepe. In vsi, vsi vemo, kaj to pomeni. Te ukrepi so tudi bili sprejeti v nekaterih državah članicah v preteklih letih. Obratna situacija pa je veliko manj pogosta. Torej, ko so plače veliko preniske glede na produktivnost. Tam ne predvidevamo avtomatičnih popravljenih ukrepov. In dejstvo je, da je da veliko pogosteje naletimo na to situacijo, kot na situacijo, ko bi plače prehitevale produktivnost. Tako da je treba razmisliti tudi o tej plati enačbe. Mislim, da to tudi predstavlja izzive, s katerimi se moramo soočiti. Mislim, da je treba najti tudi ravnotežje med plačami in produktivnostjo. In mislim, da vsi vemo, kje lahko najdemo morebitne odgovore. Naprimer, v mehanizmih za kolektivno pogajanje in eh, prilagajanje stopnje plač. Eh, Najlepša hvala. Nekaj vprašanj je bilo naslovljenih tudi name, ampak ne bom se spuščala v podrobnosti. Če menimo, da je socialna razsežnost pomembna in mislim, da tako nasplošno res menimo o Evropski uniji, potem mislim, da bi si morali prizadevati za inovacije in učinkovitost. Teh ciljev pa ne moremo doseči prek deregulacije trga delovne sile. Tega ne moremo doseči prek znižanja plač. Če nekomu plačate določen znesek za to, da upravlja svoje delo, je to gonilo za doseganje inovacij in napredka. In mislim, da je bil sicer gospod Rajder nekoliko bolj elokventen, ko je izrazil to idejo kot jaz. Ampak eh, ne gre za to, da bi tekmovali na podlagi neprimernih eh, delovnih pogojev. Treba je zagotoviti ustrezno plačilo za delo. Naj se vrnem na zakonodajo o kabotaži. Zamisel je sicer dobra, ampak zakonodaja ne deluje. Sedaj vozniki tovrnjakov prihajajo iz Filipinov. Plačeni so še veliko manj kot um, nekateri delavci v naših državah članicah tako da ne moremo tekmovati na podlagi nižjih plač in na podlagi slabših delovnih pogojev. Če bomo to storili, bomo okrnili učinkovitost in zaustavili razvoj. Pri, prišlo bo do tega, da se bo nakrhalo tisto vzdušje, tisto prepričanje, ki ga želimo ohranjati v Evropi, torej da sodelujemo da se skupaj borimo za dobre pogoje za običajne državljane v naši uniji. To je tisto, za kar si prizadevamo. Tako, s temi besedami bi se rada zahvalila vsem. Mislim, da ste bili zelo pogumni, da ste sedeli tako dolgo mm, in počakali na konec naše razprave. In kot je dejal nekdo izmed vas, bomo naslednjič res začeli s socialnimi zadevami oziroma socialno razsežnostjo na začetku srečanja in ne šele na koncu. Najlepša hvala za vse vaše prispevke in za vašo prisotnost.